srečanje je organizirano v sodelovanju med odborom Agri in Intel. Naj povem, da smo Evropsko državljansko pobudo sprožili na podlagi spletne zakonodaje 2012 z namenom, da se državljanom Evrope da priložnost za oblikovanje svojih predlogov da posredujejo pri Evropski komisiji in na ta način predlagajo nove zakonodajne ukrepe na področju, ki je v pristojnosti Evropske unije. Ampak seveda je lažje rečeno kot storjeno, to nekako ni enostavna naloga, sploh upoštevajoč dejstvo, da potrebuje takšna podbuda milijon zbranih podpisov iz najmanj sedmih različnih držav članic, torej milijon podpisov podpornikov takšnega predloga, takšne pobude, da na tej podlagi potem komisija lahko predlog tudi ustrezno obravnava. Upoštevajoč rečeno bi rad čestitev organizatorjem, ki jih eh, danes tu zastopa gospod Andrej Menaš, tu za našim omizjem, gospod Džani eh, Tamino in gospod Claude Rajs. Kot rečeno, so omenjeni predstavniki te državljanske pobude oziroma organizatorjev te pobude. Gre za tretje to vrstno zaslišanje oziroma predstavitev. Prva je bilo na temo eden z nas, drugo na temo pravica do vode. Danes pa imamo tretje zaslišanje na področju Evropske državljanske pobude. Tako da mi dovolite, da v naših vrstah pozdravim naših gostov, naših ekspertov, naše eksperte, gospod eh, Grik iz Ameriške organizacije za razvoj v medicini, AFMA, gospa Bare Sinusi, ki bi jo moral kot gospod prvo pozdraviti, in sicer profesorico pri inštitutu Pastor in dobitnica Nobelove nagrade, zelo nas veseli, da ste našli čas, da ste lahko danes tu z nami. Pozdravljam pa tudi gospo McIver, ki je članica organizacije Humane Society International. Prej sem že dejal, da današnje zaslišanje organiziramo v sodelovanju z odbori PTNV in ITRE in prisotni so tudi predstavniki Evropske unije komisije seveda. Tako da mi dovolite, da med nami pozdravim gospo Roberta Macola, ki je podpredsednica odbora peti. Pozdravljam gospoda podpredsednika Evropske komisije, komisarja Jirkija Katajnjena in pa tudi gospoda Karla Falkenberga, ki je generalni direktor v generalni direkciji za okolje. Lepo pozdravljeni. Preden dam besedo našim soorganizatorjem, pa mi dovolite še par premislekov z moje strani. Evropska državljanska pobuda je vezana na dva temeljna problema oziroma vprašanja. Najprej razlogi, zakaj se živali uporabljajo za potrebe znanstvenih raziskav, torej zakaj se uporabljajo, zakaj to počnemo. In drugo, ali ta direktiva izvaja svoje naloge v smislu zagotavljanja najboljšega možnega okvira za dobro počutje živali v kontekstu znanstvenih raziskav. Gre torej za to, da v okviru današnje razprave vodimo razpravo predvsem o tem, ali obstoječa direktiva blokira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 potrebami v smislu dobrega počutja živali. Imam res veliko prošnjo, da se vsi, kar se da držimo predvidenega časa za govor in do vseh gostov bom enako uh, eh, strok, prosim, da mi to oprostite že vnaprej, ampak 18.30 eh, je tisti rok, do katerega moramo končati. Bi pa zdaj predal besedo gospej eh, podpredsednici odbora za peticije. Izvolite, tri minute časa točno imate. Much, uh, Mr. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko ste dejali, bom poskušala ne vzeti več časa kot predvideno. Kot podpredsednica odbora za peticije eh, z veseljem povem par besed tu ob tej priložnosti. Po mojih izkušnjah številni eh, ne razumejo enako dobro državljanske pobude in pa peticije v okviru odbora parlamenta. Gre za podobno, podobni orodji, ki pa potekata po različnih poteh in pomembno je, da znamo razlikovati med enim in drugim. Odbor za peticije je odbor, ki igra neposredno vlogo pri opolnomočenju evropskih državljanov in temu, da damo državljanom glas. Tudi en sam državljan, ena sama oseba lahko poda peticijo eh, našemu odboru. In v časih, eh, ko se evropski državljani čutijo nekoliko odmaknjene od eh, procesu odločanja v Evropski uniji, mora ta pravica do peticije ostati to vrstno odprta. Eh, velik delež eh, takšnih peticij zavrnemo, ker ne gre za predlog novega eh, zakonodanega akta ali spremembe zakonodanega akta, akta bi sicer bile popolnoma spremljive kot peticija v Evropskem parlamentu. In uredba o Evropski državljanski pobudi je sicer zelo koristno urodje, ki pa izkazuje kar nekaj slabosti. Zdaj smo sredi pregleda te uredbe in to priložnost želimo izkoristiti za to, da tudi rešimo morbitne probleme z pravnim okvirom. Po nekaj letih izkušenj z državljansko pobudo se je izkazalo, da je upravno breme v praksi preveliko. Zato komisija zdaj aktivno uh, skuša rešiti to problematiko in upamo, da bo ta inštrument postal kar se da državljanom prijazen in kar se da učinkovit. Uh, Glede vprašanja, o katerem razpravljamo danes, imamo trenutno dve peticiji pred našim odborom, ki sta vezani na odpravo poskusa na živih živali in eh, spremembo evropske zakonodaje točno na to temo. Levi sekcija in eksperimenti na živalih eh, so seveda razlogi za številne razprave v vseh evropskih državah in tudi v kontekstu različnih institucij Evropske unije, tudi v Bruslju. Gre za emotivno vprašanje, ki, kot smo videli, številne eh, ljudi Eh, zelo, zelo zadeva oziroma imajo zelo močno občutek glede tega vprašanja. Pomembno je, da se zavedamo, da gre pri tem predvsem za vprašanje, ali je takšen postopek sploh potreben in koliko uh, veljavne so raziskave in rezultate teh raziskav na takšni podlagi. Vseh 28 držav članic je um, sodelovalo pri tem pregledu in namen je bil, da bi uh, spremenili oziroma aktualizirali prejšnjo direktivo, ki je bila veljavna od leta 1986. Seveda pa razumem pomisleke glede vivisekcije eh, in eh, eksperimentiranja, eksperimentiranja na živalih v znanstvene namene, ki jih eh, izpostavlja ta državljanska pobuda. Zato bo odbor za peticije, pobudnike peticije, obvestil o izidu tega zaslišanja in predvsem o stališču Evropske komisije, ki vem, da ga bo podpredsednik Katanen izpostavil v svojih uvodnih besede. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Zdaj pa besedo predajam podpredsedniku komisije, gospodu Katajnenu. Izvolite. Hvala lepa, dame in gospodje. Hvala za organizacijo eh, tega zaslišanja danes na temo Evropske državljanske pobude z naslovom Stop Vivisection. Eh, namen te pobude in uspeh te pobude, ki je uspela zbrati milijon Eh, podpisov podpore kaže, da ima Evropska državljanska pobuda vse okor svoje mesto v strukturi EU. Gre za tretjo državljansko pobudo po pravici do vode in One of Us, eden od nas, eh, ki sta lani tudi dosegli ta navdušujoč rezultat, odkar smo lansirali ta inštrument za participativno demokracijo aprila 2012. Naj začnem s par besedami o Evropski državljanski pobudi, potem pa bi se lotil tudi teme, o kateri bomo danes govorili. Komisija je 31. marca sprejela poročilo ki podaja oceno prvih treh let delovanja tega novega inštrumenta, torej Evropske državljanske pobude. Ugotavljamo, da je postopek, ki ga predvideva uredba o državljanski pobudi, sicer delujoč postopek, ki dobro deluje, pa da le menimo, da je kar nekaj manjerskega prostora za izboljšave, naprimer, ko gre za eh, podatke, ki jih morajo državljani posedovati ob podpisu državljanske pobude v različnih državah članicah, potem časovnica, samega postopka in pa online zbiranje postopkov oziroma podpisov. Komisija je zato zavezana, da naj Evropska državljanska eh, pobuda postane kar se da dobro delujoč inštrument, saj je to pomembna priložnost za to, da državljane ponovno povežemo z našimi institucijami. Zato smo v prihodnih mesecih odprti za nadaljne razprave na podlagi poročila z deležniki in ostalimi mm, institucijami in z našim prvim podpredsednikom Tibermansom, da bi na ta način ugotovili, kako izboljšati delovanje tega pomembnega inštrumenta. Z tega vedika pozdravljamo dejstvo, da Evropski parlament pripravlja poročilo na lastna pobuda v odziv na poročilo komisije in pa tudi, da je svet začel z razpravo na to temo. Eno od vprašanj, ki ga izpostavljamo v našem poročilu, je, kako zagotoviti, da bodo slišani različni glasovi tekom javnih zaslišanj trimesečno obdobje, eh, ki ga ima komisija za sprejetje odločitve o pobudi, je zelo kratko obdobje in eh, javno zaslišanje je edina priložnost za eh, zbiranje različnih stališč predlagateljev in nasprotnikov mora biti ne pobude. Poleg organizatorjev pobude, ki seveda so ključni akterji v tem postopku, bomo imeli priložnost tudi slišati stališča treh ekspertov na to temo, ki smo jih povabili tu v Evropski parlament. To je novost in komisija to novost vsekakor zelo pozdravlja in upamo, da bo to postala ustaljena praksa tudi pri prihodnih zaključenih v okviru državljanske pobude. Zato še enkrat eh, pozdravljam organizatorje te eh, pobude tudi v imenu komisije. Državljanska pobuda o tem zelo občutljivem in pomembnem vprašanju je pomembna in eh, to daje komisiji priložnost, da kritično oceni ali Unija res počne vse, kar lahko, zato da eh, dosega cilje, ki so zapisani v pogodbi. Z organizatorji smo se sestali tudi že na ločnem sestanku, kjer so nam bolje razložili svoje pomisleke in tudi podali svojo konkretno eh, zahtevo, da se razveljavi direktiva 2063 o zaščiti živali v uporabi za znanstvene namene. Zdaj tudi se veselimo te razprave, v okviru katere bomo lahko bolje pripravili odziv komisije. Eh, Kot pri prejšnjih dveh eh, zasličenih te vrste je komisija danes eh, bolj ali manj poslušalec in eh, zelo tesno bomo poslušali izmenjave mnen med poslanci, organizatorji in eksperti. Generalni direktor Karl Falkenberg iz Generalne direkcije za okolje bo čez nekaj minut na kratko predstavil tudi trenutno stanje, kar zadeva direktivo 3063, pravno podlago, cilje in pa stanje implementacije. Ampak kar zadeva ostale zadeve, pa bomo predvsem beležili različne stališče, ki bodo izražena tekom današnjega eh, popodneva. Natančno bomo prisluhnili vsem argumentom, ki jih boste predstavili in eh, intervenirali le, če bomo mnenja, da lahko zagotovimo še kakšno dodatno pojasnilo. Po tem zaslišanju bomo upoštevali seveda različne stališče in argumente in komisija bo pripravila svoj uradni odgovor na državljansko pobudo Stop Reception eh, in to, ta uradni odgovor bomo pripravili 3. oziroma sprejeli 3. junija, torej ravno pravočasno, da bomo še uspeli spoštovati tri mesečni rok, ki ga določa uredba. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik. Mislim, da je torej prišel čas, da prisluhnemo tudi organizatorjem ki nam bodo predstavili to evropsko državljansko pobudo. Predstavitev bo imel gospod Tamino in gospod Rajs. Gospod Tamino, izvolite, beseda je vaša. bom govoril italijansko, zato da bom lahko bolje predstavil koncepte v svojem materinem jeziku. In eh, izhajam iz naslednjega premisleka. Pogosto se sliši, da je vprašanje poskusov na živalih vprašanje, ki zadeva zgolj etično vprašanje eh, zaščite živali. Ampak naš cilj, cilj organizatorjev te pobude, je, da skušamo ugotoviti, ali je uporaba živali v eksperimentalne namene koristna za potrebe zagotavljanja zdravja državljanov. Torej, naš ključni cilj je, da se vprašamo, ali je danes znanstveno gledano uporaba živali v te namene nekaj, kar eh, predstavlja pomembno jamstvo za evropske državljane z vidika eh, zdravstva. Ampak naš odgovor je ne. Ampak to ni samo naš odgovor, to je eh, odgovor eh, številnih eh, analiz in metaanaliz, ki so eh, izpostavile, da ocena različnih raziskav, ogromnega števila raziskav, ki se izvajo na podlagi poskusov na živalih, na koncu koncev ne izkazuje neposredne povezave med podatki pridobljenih eh, pri poskusih na živalih in podatkih pridobljenih eh, pri poskusih eh, z ljudmi. Dejstvo je, torej, da ne moremo ene živali uporabiti kot model za drugo živalo. Če pogledamo glodavce in torej pogledamo miš in, poda, in podgano, vidimo, da je le približno 50-odstotna korelacija med podatki. Kako torej sploh lahko pričakujemo, da bo rezultat pridobljen na podgani ali eh, na miši, imel sploh kakršno koli eh, povezavo s tem, kar se dogaja pri človeku. Torej, če menimo, da pridobljeni podatki iz eksperimentov na miših veljajo za človeka, ne pa za podgano, potem ne vem, katera raziskava je sploh še eh, veljavna. Po mojem mnenju le tista, ki jo izvajamo na človeku. Torej, drugače povedano, raziskave, ki jih izvajamo na živalih, ne predstavljajo nobenega jamstva, eh, kar eh, zadeva koristnost eh, nekih zdravil za človeka. Prav tako nobenih jamstv glede toksikologije. Poglejmo uredbo Rič, naprimer, ki ne garantira državljanom spoštovanja, um, ne zagotavlja nobenih garancij, kar zadeva škodo, ki jih lahko povzročijo takšne uh, snovi. Če bi imeli podatki o klasičnih eh, mutagenih eh, snoveh in katrogenih snoveh na uh, gledalcih, potem bi, bi imeli ogromno število uh, laboratorijev in uh, raziskav, ki bi potekale skoraj da sto let, če bi hoteli preiskati vse različne snovi, ki so v obtoku. In veste, da ne moremo na tak način zavarovati zdravja naših državljanov. Zato moramo najti znanstvene metode, uh, veljavne, ustrezne znanstvene metode, s katerimi se bomo lahko odzvali na zahteve, ki jih eh, predvideva eh, pogodba za eh, varstvo državljanov, za zaščito potrošnikov, za varstvo okolja in seveda tudi za zaščito živali. Ampak ta vprašanja treba gledati celokupno in zato je ta pobuda uspela zbrati toliko podpisov evropskih državljanov dejansko je podpisal bistveno več kot milijon 300 tisoč, sploh če upoštevamo še tiste, ki so, bile, so bili zavrnjeni iz raznih razlogov. Ampak vse to kaže na pomembno stopnjo zavesti, ki danes velja. Če pogledamo stanje eh, zdravja evropskih državljanov, vidimo, da ni jasne korelacije med raziskavami in ravnjo zaščite. Kako to, da je pojavnost degenerativnih eh, bolezni vse večja? Kako to, da so tumori pri otrocih vse bolj številni. In mi seveda nosimo obveznost garantirati njihovo zdravje in zato moramo uh, intervenirati. In uporaba podatkov iz uh, poskusov na živalih ne ponuja ustreznega odgovora. Kaj torej mi zahtevamo? Mi zahtevamo, da se končno razjasni, ali je ta model poskusov na živalih vsaj uh, prediktiven. In menimo, da ni. Ni prediktiven v smislu tega, kaj se bo zgodilo na človeku. Če torej obstajajo znanstvene metode, ki so bolj veljavne, mi menimo, da obstajajo, potem je treba storiti mm, to, da jih eh, bolj izpostavimo kot v preteklosti, da vanje vlagamo več denarja in da posledično zagotovimo možnosti, da bodo laboratoriji imeli priznane, veljavne, varne metode, ki bodo lahko v kratkem času eh, dale odgovor na zahteve, ki jih postavlja naša pogodba. Če naša pogodba določa, da je potrebno državljanom zagotoviti zdravje, potem eh, vemo obenem tudi, da eh, poskusi na živalih tega zdravja ne zagotavljajo, potem moramo storiti nekaj, da se bodo izvajale ustrezne raziskave v pravo smer. Levi delež laboratorijskih eh, raziskovalnih metod, ki so omenjene v literaturi. Ponujajo možnost eh, hitre potrditve. Pripravili smo predlog za komisijo, ki je na voljo tudi vsem parlamentarcem in v katerem imamo seznam na stotine različnih znanstvenih objav, ki podpirajo našo tezo. Tako, kar zadeva neveljavnost poskusov na živalih, eh, kar zadeva neprediktivnost Eh, teh eh, eksperimentov in možnost uporabe nadomestnih metod. In ko govorimo o nadomestnih metodah, ne govorimo o tistih metodah, kjer je nekoliko manj eh, poskusov na živalih, ampak govorimo o metodah, kjer ni poskusov na živalih. Danes sicer nimamo časa za ne vem kakšen popoln znanstveni ekspoze v teh šestih, sedmih minutah, ne. Ampak to, kar želimo povedati, je, da zberemo vse te podatke, da to damo na voljo parlamentu, da to damo na voljo komisiji, kajti menimo, da obstaja možnost natančno preučiti, ali obstaja morda neka bolj veljavna metoda kot tiste, ki jo uporabljamo danes, za zagotavljanje zdravja naših državljanov, da uporabljamo resnično znanstvene metode, tako kar zadeva toksikologijo, kakor tudi kar zadeva farmakologijo in eh, nasplošno za vse tiste številne primere, kjer evropski predpisi omogočajo tudi uporabo živali. Govorimo o pesticidih, o biocidih, govorim o e, prehranskih eh, dopolnilih in tako naprej. Skratka, vse te stvari je potrebno ponovno preučiti in na novo urediti, da bodo imeli evropski državljani več varnosti. Hvala lepa. Pani Rajs. Hvala lepa, gospod Rajs. Vi ste na vrsti, sedem minut. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Hvala tudi za to povabilo, da lahko sodelujem pri tej eh, kontradiktorni razpravi. Do sedaj je, so predpisi za področje državljanske pobude stvari urejali drugače na podlagi lezbonske pogodbe. No, skratka, imam eh, predstavitev v angliščini, eh, žal, ampak tako je, tako da bom eh, govoril brez kakšnega posebnega dokumenta pred očmi iz glave. Torej, še enkrat hvala komisiji za povabilo na to razpravo. Moje ime je Claude Reis. 40 let sem bil eh, direktor raziskav v CRNS in več kot 60 let sem aktiven na področju bioloških raziskav. No, nevladne organizacije, ki so izbirale podpise za to državljansko pobudo, so zbrale dejansko več kot milijon podpisov eh, in še več kot eh, milijon drugih je, ki sodelujo v nevladnih organizacijah in ki so nam omogočili pripravo te pobude. Naš eh, namen je, da postavim pod vprašaj direktivo 2063, ki določa, da so živali primeren model za reševanje zdravstvenih težav pri eh, človeku, tako z vidika raziskav kot eh, iskanja ustreznih zdravil. Mi seveda se ne strinjamo popolnoma s tem razmišljanjem, kaj ti žival nikoli ni, ne more biti biološki model za drugo žival ali za drugo vrsto. Nobena vrsta ne more biti model za drugo vrsto. In to vam lahko zelo matematično natančno tudi dokažem. Najprej, kaj opredeljuje e, vrsto? E, vsaka vrsta e, izkazuje določene e, meje, ki so na prisotne na reproduktivnem področju. Skratka, pes se ne more razmaževati z mačko, kar pomeni, da je genetsko gledano vsaka živalska vrsta sui generis. Eh, se pa spreminja, ko je podvržena določenim eh, stresom, določenim izzivom, če hočete, eh, sploh ko gre za izpostavljenost kemičnim snovem, boleznim. Ne bom zdaj citiral vsega seznama različnih stvari, ki smo jim izpostavljeni in ki nam povzročajo lahko težave na zdravstvenem področju. Skratka, ko imamo različne hm, živali, različne vrste živali, se bo ena s svojimi geni na takšno izpostavljenost odzvala na en način, druga vrsta pa se bo svojimo, svojo gensko strukturo odzvala drugače. Tako da nikoli se ne boste dve vrsti odzvali enako. Lahko je sicer podobno, lahko pa tudi popolnoma nasprotno. Tako da nikakor ne moremo reči, da je lahko ena vrsta eh, zanesljiv biološki model za drugo. In zato torej eh, postavljamo pod vprašaj to vprašanje, se pravi, da lahko eh, živali uporabljamo kot model za preventivo in zdravljenje človeka. to seveda predvsem kemični industriji hm, ponuja zelo širok manevrski prostor. Recimo, da imate nek proizvod X, ki ga želite dati na trg, morda je ta nekoliko kancerogen. In eh, če hočete dokazati, da je zelo malo ali sploh ne kancerogen, izberete pač miši s takšno genetsko strukturo, BL 67E1, e na primer, ki je zelo, zelo odporna na rakotvorne snovi. Če pa izberete eh, drugo strukturo, C3H, eh, ki je eh, bistveno bolj odzivna na izpostavljenost kancerogenim snovem, pa bo ta proizvod kar naenkrat postal izredno kancerogen. In enako velja za estrogene, če želite mm, preveriti, ali nek proizvod nima pliva na estrogen, potem ga testirate za C1H, če pa želite dokazati nasprotno, pa uporabljate Eh, miš B67 L skozi 6 G in boste dobili natančno nasproten rezultat. Vidite torej, da je ta manevrski prostor ogroman za industrijo, ki želi pač na trg dati nek proizvod. No in posledica te enostavnosti, če hočete, so zelo katastrofalne za naše zdravje. Tako, kar zadeva eh, pojavnost in eh, prevalentnost največjih, najpogostejših bolezni, kot naprimer Eh, sladkorna bolezen, Alzheimer, eh, rak, rak na prsih, rak eh, prostate, bolezni kot so Alzheimerjeva bolezen in avtizem. Treba je vedeti, želel sem vam pokazati mm, tabele s številkami, ki smo jih zbrali v Franciji, v inštitutu za javno zdravje, ki redno spremlja te podatke, ampak žal do tega nisem mogel priti preko interneta, kajti tu ni dostopa do interneta. No, skratka, Kaj želim povedati? V devetih letih, od leta 2000 do 2009, smo na podlagi eh, podatkov eh, francoskega inštituta za javno zdravje in drugih inštitutov ugotovili, da se je incidenca sladkorne bolezni podvojila v devetih letih, Alzheimer skoraj da podvojil, rak na dojki več kot podvojil, rak na prostati se je popeteril, avtizem pa se je na ravni pojavnosti, eh, povečal za 50 krat, incidenca pa za 250 krat do 300 krat. Tako da vidite, da se tu ukvarjamo s problemi, ki so res hudi. Če bomo torej nadaljevali z živalskim modelom kot biološkim modelom človekovega zdravja, potem eh, otroci, ki so se rodili po letu 2000 ali njihovi eh, otroci, rojeni tam do leta 2050, lahko zgotovo se trdimo, da bo eden, vsak drugi eh, diabetik, eh, vsak četrti bo imel Alzheimerja, vsaka tretja ženska bo imela raka na dojki, vsi moški bodo eh, imeli diagnozo raka na prostati in eh, kar zdaj avtizem, bo vsak eh, tretji rojen otrok uh, imel avtizem. In 2050 ni daleč. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba prenehati s poskusi na živalih. Kako zdaj to lahko storimo? No, imamo kar nekaj znanstvenega napredka, ki ga spremljamo v zadnjih 20-30 let in eh, te nove metode nam ponujajo določena orodja, s katerimi lahko ocenimo toksičnost eh, kemičnih proizvodov. Imamo IPS, torej pluripotentne celice, kar pomeni, da lahko da jih lahko uporabljamo eh, v katerem koli tkivu našega telesa in takšne eh, celice lahko dodamo brez etičnih pomislekov, tako pri moških pri ženskah, eh, pri eh, zarodkih eh, otrocih, malih otrocih, eh, adolescentih, Eh, pri odraslih in eh, celo pri odraslih in tudi med različnimi etnijami. Skratka, lahko opravimo eh, evalvacijo tega na toksičnosti za vsako takšno populacijo in te celice, celice IPS lahko potem izpostavimo neki kemični snovi za določeno obdobje, za določeno koncentracijo in potem dobite odgovor, ki opredeli odziv naših celic na takšen proizvod. Seveda, gre za celice, to ni celoten človek, ampak seveda lahko opravljamo enake mm, poskuse tudi na eh, večji količini celic, na eh, človeku kot celoti v okviru kliničnih raziskav in na tej podlagi potem opravimo evalvacijo, kaj takšen proizvod pomeni za človeka, ne pa za neko žival, kar v tem trenutku zahteva rič. Rič zahteva uh, e, preskušanje zdravil oziroma uh, kemikalij na miših, ampak 70 kilskih miši pač ni. Tako da mislim, da je to rešitev, ki je bila ustrezna. Kar predteva biomedicinske raziskave, bi samo citiral uh, Nobelovca Sidnja Brennerja, ki pravi, da je potrebno izvajati biološke raziskave. po načelu from bedside to bench. Ja, vem, da to ni nek eh, klasičen hearing, ker smo omejeni eh, časovno, ampak vendarle naj zaključim s tem, da povem, da je preprosto nemogoče, da nadaljujemo po tej uh, poti in da je prišel čas, da spremenimo ritem uh, našega dela. Uh, biološke raziskave so dosegle izreden napredek. Trenutno imamo celo vrsto tehnik, uh, ne bom šel v podrobnosti, ki nam omogočajo, da se najde odgovore na določena vprašanja pri človeku, ne pa pri živalih in to je, mislim, da tisto, kar bi bilo potrebno sprovesti. Hvala lepa. Hvala lepa in se upravičujem za to mojo nehvaležno vlogo, ki jo imam pri odmerjanju časa. Uh, predstavitev eh, bo seveda na voljo tudi na spletni strani našega odbora, če bo vse zainteresirani. Tako, zdaj pa gremo naprej in sicer na naslednjo predstavitev strani Evropske komisije in sicer gospod direktor Karl Falkenberg, generalni direktor eh, generalne direkcije za okolje. tako da prosim, če se nam lahko pridružite tule na govornico. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. V tem trenutku, ki pa je še ostal, naj povem, da ima Evropa najbolj napreden zakonodajni okvir za zaščito laboratorijskih eh, živali. To velja tudi na mednarodni ravni. Kompromis ki ga predstavlja direktiva za zaščito laboratorijskih živali, je zahteval sedem let dela. Na koncu smo dosegli kompromis, to je kompromis, ki pa ne zadovoljuje nobene strani v tej razpravi v celoti, ampak pravijo, da če kompromis, kompromisa nihče ne ocenjuje kot dobrega, potem je kompromis dober, ker nikoli kompromis ne more zadovoljevati samo ene strani. Torej, vprašanja državljanov mora biti ustrezno obravnavana, neodvisno tega, kar še bo na koncu izid. No tako, zdaj mislim, da lahko gospod eh, generalni direktor vam kar dam besedo, da nam boste predstavili pravno plat z vidika Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, da ste organizirali to predstavitev. Moram reči, da mi je veliko čas, da lahko govorim danes tukaj o boku s toliko znanimi znanstveniki. Jaz pa imam v bistvu ekonomsko ozadje, vendar pa povabili ste me, da podam predstavitev zakonodajne resničnosti v Evropski uniji in to bom torej tudi storil. Tako da, osredotočil se bom na to, da bi pojasnil nekatera vprašanja, ki smo jih eh, slišali že eh, do sedaj. Imamo temeljno predstavitev, temeljni predlog pobude in mislim, da tukaj ni različnih mnenj. Vsi smo prepričani, da imamo veliko boljših, varnejših testnih metod, ki jih razvijamo in jih lahko še razvijamo. Nekatere morajo še dozoreti, druge pa so že zrele za uporabo. Torej, veliko boljše metode kot tradicionalno testiranje na živalih. Zato, ko je EU pregledala zakonodajo, ki se nanaša na leto 1986, smo prišli tudi do direktive 2010-63, ki v bistvu prenaša vse testne metode razen testiranja na živalih. Naj najprej preberem četrti člen te direktive. Države članice bodo zagotovile, da kjerkoli je možno, bodo znanstveno zadostne eh, metode ali testne strategije take, da ne bodo uporabljale živih živali. In potem je zapisano bodo, shall be, bodo torej te metode uporabljene na mesto živali. Torej v zakonodajnem jeziku rečemo postopek, to so torej testne metode, ki uporabljajo živali. Torej, kakršnakoli druga metoda mora biti uporabljena v Evropski uniji, če je to mogoče in države članice morajo zagotoviti, da se to spoštuje. Ta zakonodaja, in to sta dejala že kolega tukaj z mano, je bila prenešena v zakonodajo vseh 28 držav članic, je pa to relativno nedavna zakonodaja uveljavo je stopila v vseh državah članicah konec leta 2013. Torej, izkušnje in rezultati te zakonodaje, te direktive so še nedavni. Skušamo potegniti prve zaključke po prvem poročilu po petih letih izvajanja. Tako da leta 2018-2019 bomo parlamentu svetu predstavili popoln pregled izvajanja te zakonodaje. Zakonodaja gre prek tega člena, ki sem ga navedel. Torej, zahteva uporabo alternativnih ukrepov, kjer je to možno za testiranje in to zato, da bi zagotovili, da je uporaba živali v tradicionalnih postopkih zmanjšana. Če se pogledamo pogoje, kako je bilo to izvedeno in če se pogledamo tudi pogoje v državah članicah, ki jih mora zagotoviti države članice, da so tiste živali, ki se še uporabljajo za testiranje, obravnavane na spoštljiv način, kolikor se le da, da torej zmanjšamo bolečino in stres, kolikor se le da. Mislimo, da je pravi izziv tisti, ki ima opravka s hitro validacijo alternativnih poskusnih metod, tako da bi potem lahko te alternativne metode prek direktive 2010 postale obvezujoče v testnih laboratorijih povsod po Evropski uniji. Kar se tega tiče, bi rekel, da je Evropska unija precej pred katero koli drugo državo globalno gledano ne poznam zakonodaje, v kateri od naših večjih partneric, ki bi tako dobro zagotavljala dobro počutje živali in ki bi zahtevala uporabo alternativnih metod, kjerkoli je to mogoče. V praksi, in mislim, da je tu izvor veliko kritiki, smo jih slišali, pa se znanstveni odbori še vedno ne strinjajo. Veliko je argumentov, tem razpravam sem prisluhnil, mislim, da so podane v dobri veri. Znanstveni odbori razpravljajo o teh vprašanjih, žal pa še vedno slišimo veliko vprašanj, spraševanja se o trdnosti te zakonodaje. Prav tako imamo dejstvo, da je dobro počutje živali v Evropski uniji zapisano v pogodbe kot cilj Evropske unije. Prav tako imamo previdnostno načelo, ki je prav tako zapisano v pogodbah. Mislim, da moramo kolektivno delati na sledečem in te pobude so lahko dober prispevek. Torej, hitreje in bolj odločno moramo doseči znanstvene dogovore glede postopkov, ki so dovolj preizkušeni, da jim lahko zaupamo. Slišal sem, da REAC zahteva testiranje na živalih kot argument. Da, to je res, ampak kot izhod v sili. REAC prav tako kot druga zakonodaja zahteva uporabo alternativnih ukrepov obstoječih podatkov, in samo kot izhod v sili, če torej ni takih metod, se potem sprema tudi testiranje na živalih. To je zapisano v uredbi in to je tisto, za kar moramo kolektivno poskrbeti, da bo postalo resničnost v naših laboratorijih in znanstvenih organih, ki smo jih ustanovili, da bi zagotovili da bodo snovi, ki so jim izpostavljeni državljani v vsakodnevnem življenju, ustrezno testirane, vendar pa, če se le da, ne na živalih. Hvala lepa. Za to, že bardzo dziękujemy. Będziemy się cieszyć. Hvala lepa, gospod direktor. Będzie pan uczestniczył w dalszej części. Nas bo weselilo, če boste tudi sodelovali v nadaljevanju našega zaslišanja oziroma predstavitve. Zdaj pa besedo predajam našemu prvemu ekspertu, ki je na vrsti, gospod Greek. Torej, gospod Greek bo vodil prvi panel. Bi pa samo povedal, da bomo po predstavitvi eh, strokovnjaka v posameznem panelu, pri prvem panelu bo to gospod Greek, Eh, torej po tej predstavitvi sledijo vprašanje in komentarji tistih poslancev, ki so se prijavili k besedi iz posameznih eh, odborov. Potem pa, če bo dovolj časa, bomo prišli tudi na prosto razpravo, če bo dovolj časa, ponavljam. Potem pa bodo odgovorili tudi organizatorji, v tem primeru gospod Andrej Menaš. Če je torej naš gost oziroma ekspert, gospod Grik, pripravljen, potem vam kar predajam besedo. Izvolite. Is the uh, microphone functional? Mikrofon dela odlično, hvala lepa. Preden začnem, naj se zahvalim Evropski komisiji in še prav posebno odboru za kmetijstvo, da sem dobil priložnost, da spregovorim danes tukaj. Naj se zahvalim tudi vsem nevladnim organizacijam in posameznikom, ki so odgovorni za to, da sem tukaj. Seveda vseh ne bom imenoval, to številčni so. Pa tudi hvala vam, da ste prišli sem. Vsem hvala. Veliko čast mi je, da lahko pa dam svojo predstavitev. Povabili ste me zaradi znanja glede živalskega modeliranja in sedaj bi rad opisal svoje strokovno znanje. 20 publikacij sem izdal, kar se tiče modelov, živalskih modelov per se, v znanstvenih eh, revijah. Tukaj gre za članke, ki pravzaprav raziskujejo filozofijo uporabi živali v znanosti. Sem strokovnjak pri živalskih modelih, per se, ne pa pri uporabi živalskih modelov za določeno bolezen, naprimer. Sem tudi avtor kar nekaj knjig, poglavi knjig, člankov v medijih in predaval sem po vsem svetu, kar se tiče uporabe živali, kar se tiče plusov in minusov tega je bil tudi profesor na dveh medicinskih šolah v ZDA in tudi nimam kakršnega koli finančnega interesa, kar se rezultata te razprave tiče. Razlog, zakaj sem to vključil, da nimam torej finančnega interesa pri tem, je, ker mnogo ljudi citira študije, ki kažejo, da skoraj vsi znanstveniki podpirajo uporabo živali pri testiranju. Te raziskave so zavajujoče, ker seveda večina, skoraj vsi, udeleženci imajo finančne interese in nobeno od teh študij potem se ne ukvarja z vprašanjem, glede katerega sem jaz strokovnjak, torej prediktivna vrednost eh, živalskega modela kot porabe pri testiranju. Nasplošno v farmacevtski skupnosti in pri znanstvenikih velja soglasje, da živali nimajo prediktivne vrednosti, kar se tiče človeških bolezni. To sem zajel zelo obsežno v svojih knjigah in člankih. Naprimer, približno 100 cepiv proti HIV-AIDS-u so bile testirane na živalih, tudi na primatih. Žal pa ni bilo niti eno potem uspešno pri ljudeh, torej nič od 100. In sploh ne potrebujemo statistike, da torej povemo, da se ne da napovedovati, kaj bo pri človeku. Prav tako smo videli preko tisoč zdravil, ki nudijo neurozaščito pred katjom, pa spet potem nobeno teh zdravil ni prišlo na trg za ljudi. Kljub širokemu soglasju v farmacevtski industriji in pri znanstvenikih, da torej živali niso zadostna napoved za ljudi, se še vedno uporabljajo živalski modeli kot prediktivna vrednost. To je pa sedaj moje področje strokovnega znanja. Torej, ta prediktivna vrednost je utemeljitev, zakaj se živali uporabljajo za študije in za teste na njih za ljudi. To pa je vse napačno. Živali se lahko uporabljajo v znanosti na približno devet načinov. Dve področji, ki sta pomembni za nas, sta prvo in drugo. Poraba živali kot prediktivnih modelov za bolezni in za testiranje za zdravila. 3 do 9, tukaj pa gre za uporabo živali, ko lahko uporabimo živali kot naprimer sredstvo za inzulin ali za to, da dobimo nova dognanja. 3 do 9, tukaj imamo zelo veliko alternativ, ki so tudi na voljo. To ni bilo vedno tako, sedaj pa gotovo je. Velika težava pa je pri številkah 1 in 2 tu gre za prodajanje testiranja na živali družbi. Imamo dve načeli znanosti, ki govori o tem, da bi živali lahko bile prediktiven model za ljudi. Najprej evolucija. Tukaj imamo predstavitev naših skupnih prednikov, ko imamo potem seveda opice noge sveta, starega sveta, gibone, orangutane, gorile, šimpanze in ljudi. Vsi imamo podobno genetsko zasnovo, vendar pa s časom smo se spremenili in sedaj seveda obstajajo velike razlike v genotipu, vendar pa te niso prav velike, to so manjše razlike. In potem drugo področje znanosti, ki potrjuje prediktivnost modelov, je znano pod imenom kompleksna znanost. To je predvsem tudi kompleksna prosovnica, vsega se ne bo dobro videlo, vendar pa v treh torej bi rad na hitro govoril. Kompleksen sistem se stoji iz enostavnih sistemov, ki obstajajo na nižji ravni organizacije. Z drugimi besedami, vsi se stojimo iz eh, zednega prahu, oglika, dušika, kisika in oglični atom pri meni je točno tako kot pri miši, šimpanzu ali kokoši. Kompleksni sistemi imajo tudi hierarhijo organizacije. In kaj to pomeni? To pomeni, da če združimo vse te atome, potem se tvorijo geni in potem aktivna omrežja, mreže in potem so razmere zelo drugačne. Visoka, višja raven organizacije zahteva potem tudi drugačno delovanje. Kompleksni sistemi potem delujejo drugače. In zato lahko to pomeni, da dobimo pogoje, ki jo podpira teorija kaosa. Naj ponazorim s to prosojnico. To je matematični model, ko imamo en kompleksen sistem in drugi kompleksen sistem in sta različna. Razlikujete se torej samo podrobnosti pri četrti decimalki. Zelo, zelo majhne razlike so. Vendar pa, kot lahko vidite, kot je ta računalniški program tudi nakazal, je razlika med svetlejšo in temnejšo črto vedno večja. Kaj to pomeni? To pomeni, da če bi dali zdravilo ljudem, to je ta temna linija, bi, temna črta bi človek umrl. Če pa bi to dobil človek, je predstavljala svetlejša črta, bi tak človek ozdravil. In to je točno to, kar vidimo v humani medicini. Kot vsi vemo, se vsi ljudje ne odzivajo enako na zdravila in bolezni. In končno, naj podprem teoretične vidike, kar se tiče kompleksne znanosti in evolucijske biologije. Imamo tudi empirične dokaze za to, da lahko povemo, da ni prediktivno vrednosti testiranja živali za ljudi. Tukaj imamo prosojnico, ko se testira pri različnih področjih različne živali. In potem, tukaj smo to testirali na teh različnih živalih, pri matih, gledalcih in na psih. In zakaj to zgleda zmedeno? Zato, ker to je zmedeno. Nimamo torej prave organizacije tega grafa. To je torej razpršen graf, tako to mi imenujemo. Kaj to pomeni? Če damo zdravilo človeku in če želimo vedeti, koliko tega zdravila je v tkivu organa, na katerega bi moralo delovati, bo študi živali dal, ne bo dal popolnoma nikakršnih dokazov za to. Če bi, potem bi imeli kot 45 stopinj in bi vsi ti simboli bili razvrščeni v ravni črti. Kaj to pomeni? Kljub temu, da bo bio razpoložljivo živali včasih podobno ljudem, je to tako redko, da če tudi poznamo podatke o bio razpoložljivosti pri živalih, potem še vseeno ne vemo, kakšna bo bio razpoložljivost pri ljudeh, in to je lahko potem za karcinogene, za toksičnost, za rak, zdravila in tako dalje. Vendar pa točno zato uporabljamo živali. Torej, nikakor nam ne uspe dokazati živalmi to, kar se bo dogajalo pri človeku. Pa vseeno, točno zato jih uporabljamo. ne pravim, da živali in ljudje nimajo nič skupnega. Seveda imamo. Vse si sesalci imajo srca in pljuča in seveda pravljajo osnovne funkcije pri vseh živalih in ljudeh. Vendar pa potem više ravni organizacije kot so, teže je napovedovati. In tukaj zelo majhne genetske razlike potem pomenijo zelo velike razlike pri uporabi teh sredstev. prav tako majhne razlike genetsko gledano, potem seveda kaže tudi na zelo veliko podobnosti, ki jih imamo pri ljudeh. Danes govorimo o personalizirani medicini. Želimo torej pripraviti zdravila za vaš genotip, ne za, ma, za vašo mati, za sestro, ampak za vas. Torej nimamo enega pristopa za vse v medicini. Že leta vemo, da moški in ženske se odzivajo drugače na bolezni. Tudi etnične skupine se odzivajo drugače na zdravila in bolezni. Nedavno pa smo izvedeli tudi, da identični dvojčki včasih imajo različne odzive na bolezni in zdravila. Če vam bo kdo torej dejal, da je bil živalski model genetsko spremenjen, zato da bi posnemal človeka, potem ga vprašajte, kako genetsko spremenjen je moral biti, da bi bil tako identičen človeku, kot sta dva identična dvojčka. Če se niti ona dva ne odzivata vedno na enako na zdravila in bolezni, potem je nemogoče, da bi živalski modeli, pa ne se bodo genetsko spremenjeni ali ne, imeli kakršnokoli vrednost, prediktivno vrednost za človeka. Prav tako vemo, da je večina zdravil neočinkovita ali pa je večina ljudi ne, jih večina ljudi ne tolerira. Mislim, da sem imel 16 minut. Imam prav? Ne, deset. O, dejali smo mi, da imam 16 minut. Se opravičujem. Pripravil sem gradiva za 16 minut. Poskušal bom pospešiti. Dobro, to bom preskočil. Pobuda, o kateri govorimo, govori tako o znanosti kot etiki če živalske modeli nimajo prediktivne vrednosti za človeški odziv na zdravila in bolezni, potem vid sekcija ni potrebno zlo. Se prečujem, da sem prekoračil čas, nisem vedel, koliko ga imam na razpolago, pa vseeno. Hvala lepa za vašo pozornost. Prehodimo do vypovedi, pitanj ze strani. Tako zelo prehajamo na vprašanja poslancev, ponavljam, poslancev. Prijavili so se člani posameznih odborov, ki sodelujejo na tej predstavitvi in imamo tudi predvideni čas. Sam bom določal čas, kar izhaja pač iz veste kakšnih porazdelitev. Najprej gospa Aguilera, največ dve minuti po pol minute bomo že vključili utripajočo zvezdico, tako da boste vedeli. Izvolite. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada na kratko čestitala vsem tistim, ki so podpisali to evropsko državljansko pobudo. Mislim, da je hvale vredna. Spoštovati je treba njihovo pobudo. Sama sem seveda skrbno spremljala stališča podpisnikov. Bi pa rada tu vsem znanstvenikom, raziskovalcem, čisto vsem povedala, da so po mojem mnenju sami prispevali in še prispevajo k temu, da se izboljšuje kakovost našega življenja in tudi naše zdravje. Vsi k temu prispevajo, tudi tisti, ki delajo poskuse na živalih. Nisem strokovnjakinja, nisem strokovnjakinja na področju raziskav in poskusov na živalih. Sama sem skušala zbrati vse razpoložljive informacije z raziskovalci in znanstveniki sem se pogovarjala, obiskala sem tudi center, torej tehnološki park za biomedicino na univerzi v Granadi, tam delajo poskuse na živalih. Res sem skušala zbrati vse informacije. Imam pa kar nekaj pomislekov. V direktivi 2010 skozi 63, za katero želite, da se ukini, pravite, da je cilj ta, da se nadomesti vse živali, na katerih se delajo poskusi. Sama menim, da ima nekoliko drugačen cilj. Vi ste rekli, da ena žival ne more nadomestiti druge živali ali druge vrste. Slišala sem argumente za, argumente proti. Obstaja tudi predvsej znanstvenih pomislekov. Sama menim, da bo danes težko nadomestiti poskuse na živalih, nadomestiti to z nekim drugim modelom. Morda bo čez nekaj let prišlo do zamenljivega modela, ampak zaenkrat ga še nimo, nimamo na voljo. Če je možno, seveda, nadomestiti vse poskuse na živalih, bi bilo to odlično, ampak mislim, da še nismo tam. Hvala. Dziękuję pan poseł Janusz Wojciechowski, półtorej minuty. Chwala gospod Wojciechowski, minuta i pół. Ja skupina mm, se je odrekla. Besedi gospod Heusling, minuta in pol. Ja, gut, ja, vorsitzende, habe ich ja jetzt drei Minuten. Hvala lepa. Dobim tri minute. Najprej se zahvaljujem pobudnikom, avtorjem pobude. Čeprav smo v Evropi na boljšem kot drugi, moramo vseeno politično še delati na tem, na izboljšavi stanja, kajti gole številke govorijo tudi o tem, da uporabljamo 11,5 milijonov živali za poskuse na njih. To je samo pol milijona živali manj kot leta 2008 in 7 tisoč primatov še vedno. To so torej številke, ki jih moramo nujno znižati. In potem še na kratko, kar se tiče tega modela, to ni seveda zadnja modrost. Vidimo, da je že pri prvih kliničnih študijah 92 odsotnost poletelo. In potem imamo tudi seveda še stranske učinke, tako da torej, poskusi na živalih niso dovolj. Potem pa vprašanje alternativ. Lahko z računalniškimi modeli, naprimer, veliko stvari nadomestimo, ker imamo dovolj podatkov. Lahko nadomestimo to testiranje številkami, lahko uporabimo človeški material da bi prišli do podobnih rezultatov? To torej je vprašanje. Smo že tako daleč, da bomo lahko z gotovostjo rekli, imamo alternative in te lahko tudi uporabimo in če da, potem ali dovolj raziskujemo v tej smeri, da bi to resnično postal model za prihodnost. Potem pa še eno vprašanje. Ta direktiva se mi zdi še ni popolnoma nadomestljiva, kajti tudi tukaj je potrebno še kar nekaj postoriti. Mislim, da moramo imeti instrumente, ki bodo delovali drugje. Sprejeti tudi še zakonodajo drugje, ne samo pri tej direktivi, ne gre samo za direktivo. In imamo globalno gledano še kakšno alternativo, ki bi jo že lahko uporabili in bomo priš, končno potem prišli do točke, ko se živali ne bodo več uporabljale za testiranja. Potem bi seveda to zadostilo nas vse. Hvala lepa. Hvala lepa avtorjem pobude. Pogosto so državljani osupli, ko slišijo o poskusih na miših, mačkah ali primatih vendar pa to je zgolj nekaj primerov, ki pridajo v javnost. Večina se dogaja v tajnosti, v stran od medijev, sicer bi ljudje bili še bolj osupli. Vsako leto se uporabi 12 milijonov živali, samo v Evropi, za teste. In to so tudi gojene živali, ki jih gojijo v laboratorijih samo za teste. V zadnjih letih se število poskusov na živalih povečuje in gospod predsednik, to je sramota. Živali so bitja s čustvi in to moramo upoštevati in potrebno jih je zaščititi. Ko zdaj ugotavljamo, da je veliko teh poskusov na živalih nesmiselnih, odveč, potem se vedno bolj sprašujemo, ali obstaja ta faktor previljivosti prenosa živali na človeka. Gospod predsednik, strinjam se s to pobudo, lepo bi bilo, če bi hitro pripravili novo zakonodajo za bolj odločen nadzor nad tistim in končno bi eh, se rada zavzela še za tri reje, izboljšanje, zamenjavo in zmanjševanje, tako da bi torej lahko omogočili živalim lepše življenje, ki je drugje na pol Hvala lepa. Dziękuję, pan poseł Marko Fulo. Hvala lepa poslanec Marko Zulo. Grazie, presidente, grazie. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem gostom, ki so nastopili. Še posebej pa hvala lepa organizatorjem za odličen rezultat. Več kot milijon podpisov ste zbrali za to, da bi ponovno odprli razpravo o tej direktivi o zaščiti živali, ki se uporablja v znanstvene namene. Državljanska pobuda je namenjena temu, da državljani sodelujejo v političnem življenju, vesel sem, da se ta instrument vedno bolj pogosto uporablja. Če se vrnemo nazaj na temo, ki jo danes obravnavamo, rad bi vas opozoril predvsem na to, da moramo podpreti nove metode delanja poskusov, se pravi, da ne bi več delali poskusov, poskusov na živalih upoštevati je treba tudi znanstveni napredek. Je pa res, da bo treba te metode tudi preveriti, jih potrditi v postopku, ki je za to predviden. Ta postopek je precej dolg, precej kompleksen, lahko traja tudi do deset let, kar pomeni, da bo zaradi te dolgotrajnosti prišlo do upravnih, pa tudi drugih zapletov, stroškov in obremenitev. Zato bi bilo morda smiselno te tradicionalne metode nadomestiti na drugačen način. Te metode so pokazale svojo koristnost, omenjene so tudi v zakonodaji in te novejše metode niso dolžne biti podvržene metodi oziroma postopku potrjevanja. Slišimo pa, da rezultati, ki jih dosežemo s to vrstnimi metodami, niso vedno prenosljivi na človeka. Lahko bi prišlo tudi do nelojalne konkurence, ko bi inovativne metode postavljali pred ovire. Metode, kot so poskusi na živalih, pa se s to vrstnimi ovirami ne soočajo in jim predvsej olajšamo življenje. Zato sprašujem komisijo, če namerava sam poskus oziroma postopek validacije kakorkoli spremeniti, tako da bi podpirali tudi tiste metode, pri katerih ni delanje poskusov na živalih. Hvala lepa. Hvala tudi za aplaus. Gospa Grostet, štiri minute v imenu odbora NV in ITRE. Štiri minute. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada omenila direktivo 2010-63. Predstavnik Evropske komisije je o tem govoril. Navedel je člen 4. V tem členu piše, da morajo države članice spoštovati direktivo in tudi izvajati nadzor, ki je v tej direktivi predviden. Tudi mene seveda skrbi dobro počutje živali, vendar sama zagovarjam pravni okvir, ki ga predstavlja ta direktiva. Ta direktiva zahteva etično vrednotenje, preden se opravijo poskusi na živalih. Poleg tega piše, da je treba spoštovati pravilo treh rajev, zmanjšati je treba število živali, ki se jih uporablja v poskusih. Poleg tega naj bi se ti poskusi na živalih delali zgolj, če ni boljše alternativne možnosti. In tretje načelo je, da se morajo te poskusne metode izboljšati, zato da bi živali čim manj trpele. Sama se spominjam razprav, ki so potekale. O tem smo se pogovarjali, ko smo pripravljali to direktivo. Ta direktiva nam omogoča, da ohranjamo ravnoteže med dobrim počutjem in zdravjem živali na eni strani in znanstvenim napredkom na drugi strani. Evropa mora postati vodilna na področju biomedicinskih raziskav na svetovni ravni. Leta 2017 ali 2018 bo prišlo do pregleda te direktive, vseeno kdaj točno, odvisno je, kako bo znanost napredovala. Mislim, da bi morali v Evropi spoštovati te visoke standarde na področju zaščite živali. Bolje je, da so ti poskusi delajo pri nas, kjer so standardi više kot drugot po svetu, kjer so standardi nižji mi smo zelo strogi pri teh postopkih. Če pa bomo postopke prepovedali, se bodo poskusi na živalih izvajali v Aziji in drugod po svetu, kjer sploh ne spoštujejo dobrega počutja živali, kjer ne bo ustreznega nadzora. Zato bi se rada vrnila na posamezne argumente. Nekateri so si drznili reči, da to vrstni poskusi na živalih ogrožajo življenje bolnikov. Ampak naj še enkrat podarim, da veljavni zakonodajni okvir spodbuja iskanje alternativnih metod poskusov in da tega ta direktiva ne zavira, ravno nasprotno spodbuja iskanje novih metod. Je pa res, da smo prišli tudi do določenih neovrgljivih rezultatov. Nažalost smo do teh rezultatov prišli na podlagi poskusov na živalih. Naprimer, ko gre za srčne izvorne celice in presajanje teh celic. Potem, ko gre za zdravljenje Parkinsove bolezni, ko gre za naprimer poskuse na mitohondrih in tako naprej, ki so jih izvajali v Združenem kraljestvu. Vse te rezultate smo lahko dosegli zgolj zahvaljujoč zaradi poskusov na gledalcih, na opicah in tudi na prašičih. Bolniki potrebujejo to vrstne raziskave in poskuse. Mi smo tisti, ki potrebujemo alternativne rešitve. Mimo grede, opravljajo se tudi raziskave na podlagi zarodnih celic, pa tudi celic iz popkovine. Zato Moram žal reči, da bomo še vedno seveda potrebovali poskuse na živalih, čeprav to ni nikomu rušeče najmanj laboratorijem, kjer to vrstne poskuse izvajajo. Zato bi rada povedala pravzaprav samo to, da smo na podlagi poskusov na živalih prišli do rezultatov, dosegli smo uspeh, zahvaljujoč tem rezultatom smo tudi reševali človeška življenja, kako lahko to želite prepovedati. Alternativne rešitve iščemo, ampak danes potrebujemo to direktivo 2006-63. Hvala. E, bardzo proszę. Na no, res bi vas e, prosil, če se lahko izogibamo tovrtnemu izražanju mnen, gre za predstavitev gospod poslanka je predstavljala stališče odborov NV in ITRE. Zdaj pa besedo predajam gospe Kabezon Ruiz, ki tudi zastopa odbora NV in ITRE. Štiri minute. Izvolite. Gracia, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi najprej na začetku rada čestitala tem osebam, ki so se udeležile te pobude, ki omogoča demokratično odeležbo državljanov v političnih razpravah tudi v parlamentu. Sama sem zdravnica, sem seveda tudi odgovorna za zdravila, ki jih predpisujem. Zaradi te direktive sem si tudi sama zastavila nekaj vprašanj. Tudi meni, pa tudi večini, ki smo prisotni v dvorani, bi bilo ljubše, če se nam ne bi bilo treba posluževati poskusov na živalih, zato da bi dosegli napredek pri poznavanju in zdravljenju bolezni. Je pa res, da alternativne metode še niso razvite za vse bolezni. V številnih primerih verjetno niti ne bomo našli alternativnih metod. Naprimer, ko gre za retino oziroma ko gre za in vitro poskuse, naprimer za različne možganske bolezni, za enkrat alternativnih rešitev na tem področju ni informatični model, potem matične celice, to so sicer naše želje, ampak za veliko večino bolezni zdravljenje po tovrstnih metodah ni možno. Poskusi na živalih so naprimer privedli tudi do rezultatov na področju Parkinsonove bolezni in tako naprej, tudi na področju Alzheimerove bolezni. Še vedno potrebujemo poskuse na živalih morda res niso vedno neizogibni, ampak vseeno se jih izvaja, pri čemer pa se spoštujejo tudi vsi etični standardi. Mi smo tudi uspeli razviti številna cepiva, naprimer za bolezni, ki so bile do sedaj smrtonosne. Pomembno je naprimer tudi to vrstno testiranje na živalih za zdravljenje diabetesa. Veliko smo dosegli na področju uporabe inzulina, Poleg tega pa se ogromno bolezni lahko pozdravi prav na podlagi tovrstnih poskusov. Na voljo imamo tudi pravni okvir, nekateri ste rekli, da poskusov na živalih ne potrebujemo oziroma da niti niso primerni poskusi na živalih, zato ker je naša genetska zasnova drugačna od živalske zasnove. Je pa res, da gre tu zgolj za eno fazo v širšem in daljšem postopku iskanja zdravil. Če navedem en primer kaj bi se zgodilo, če bi naprimer lahko že prej preverili, kakšen je vpliv posameznih snovi na živalih. Verjetno to združenje ne bi v parlamentu potem zahtevalo, da se prizna, da je prišlo naprimer pri enem zdravilu, ki se ga je uporabljalo do neželenih posledic. Poleg tega so številni modeli nepredvidljivi zlasti, ko gre za razno razne genske preiskave. Tudi zahvaljujoč poskusom na živalih smo odkrili mnoge rešitve v veterinarski medicini. Strinjam se, da genskih poskusov zaenkrat še ne izvajamo tako, kot bi si želeli, kajti napredek na znanstvenem področju še ni dosegel željene ravni. Nekateri ste mnenja, da se nove bolezni pojavljajo tudi zaradi tega, ker mi delamo poskuse na živalih. To nikakor ne drži. Nove bolezni nastajajo zaradi drugih razlogov. Slišali smo že, da je ta direktiva, ki velja najboljša, ki jo imamo trenutno na voljo, je pravzaprav najboljša na svetovni ravni, ko gre za zaščito dobrega počutja in zdravja živali. Sama se s tem strinjam. Slišali smo tudi nekaj kritičnih pripomb tudi strani komisije. Komisija zahteva od držav članic, da izpolnjujejo vse pogoje z te direktive, da iščejo tudi alternativne možnosti Dejstvo pa je, da zaenkrat še nimamo na voljo ustreznih alternativnih rešitev za poskuse na živalih in vas sprašujem, če jih imate morda v mislih. Kakšne hvala. Bardzo proszę pana posła. Hvala gospod Filip Debakar, dve minuti. Thank you, chair, um, and also... Hvala lepa, gospod predsednik, tudi sam bi rad čestital državljanski pobudi. Ta razprava poteka v pravem času, moram pa najprej nekaj razjasniti. Pravzaprav je to tudi moje vprašanje. Slišali smo dva govornika, ki zastopata to pobudo. Najprej ste govorili o splošnih javnozdravstvenih vprašanjih o uporabi kemikalij, potem ste govorili vmes tudi o zdravju živali, na koncu pa ste govorili o kampanji, s katero naj bi preprečili poskuse na živalih. Zato me zanima, na kaj točno ciljate? Ko gledam ta vaš dokument, vidim, da omenjate številne tematike, ki bi jih lahko obravnavali tudi v okviru, ki že obstaja, torej v okviru direktive 2010-63. Ta direktiva se v prvi vrsti skuša izogniti temu, da bi delali poskuse na živalih, da bi uporabljali živali v raziskavah. Slišali smo tudi vaše mnenje, sam sem delal doktorat na področju biotehnologije, tako da se lahko po odmoru za kavo lahko še kaj osebno pogovorimo o tem. Gospod Grig, predstavitev, ki ste jo podali, jasno kaže, da ne bomo nikoli dobili na razpolago kakršnega koli predvidljivega modela. Kar pomeni, da tudi, če bi delali poskuse na ljudeh, ne bi imeli na voljo predvidljivega modela, kar pomeni, da ste potisnili znanost za 30-40 let nazaj. Gospa Grostet, Dostigli smo napredek na področju zdravja, raziskav, razvoja zdravil, tudi zahvaljujoč uporabe poskusov na živalih, torej uporabili smo ta model. Mi smo skušali razumeti, kako nastanajo bolezni. To vrstne modele potrebujemo tudi zato, da nadalje zgrajujemo modele, s pomočjo katerih bomo zavrgli poskuse na živalih. Vsi ti modeli temeljijo na podatkih, ki smo jih dobili na podlagi raziskav na živalih. Sicer ne vem, kako boste sploh uporabljali svoje modele, kako bo se napovedovali, naprimer, odziv na posamezno zdravilo in tako naprej. Okvir, ki ga imamo trenutno na voljo, je primeren. Skušamo čim manj uporabljati živali v raziskovalne namene, spoštovati je treba vsa etična merila. Komisija je tista, ki skrbi za to, da se direktiva izvaja v vseh 28 državah, sicer se ne izvaja posod na čisto enak način, V Evropi bi se morali zazemati predvsem zato, da bi v Evropi zagovarjali najviše etične standarde in modele. Ne moremo pa kar tako odpraviti raziskav in poskusov na živalih. Vlado, prosim. Hvala lepa, gospod. Gospod Darling. Ni obec. Ni obec. Ni prisoten, dobro. Potem pa bi predlagal, da se morda zdaj odzove na povedano naš ekspert. A, tu ste, gospa, izvolite. Se, se Hvala lepa, gospod predsednik. Se opravičujem, ker zamujam, ampak danes res tekamo od enega sestanka do drugega. Sama bi se rada pravzaprav naslonila na laboristič različno mnenje v zvezi s to direktivo in potem zastavila tudi vprašanje. Laboristična stranka je podprla to direktivo zato, ker naj bi poskrbela za to, da bodo države članice spodbujale alternativne metode na nacionalni ravni, da se bodo spodbujali prejomenjeni kriteriji oziroma tri načela, da se izboljšajo metode delanja poskusov, da se na poiščejo alternativni modeli in da se spoštuje tudi etični standardi. Lani je naša vlada pripravila tudi strategijo za to, da bi izpolnili te cilje. Niso poključili cilje v smislu, za koliko naj se zmanjša število poskusov, kako naj bi se ta postopek sploh izpeljal. Zato vas pravzaprav sprašujem nekaj zelo konkretnega. Veliko elektronske pošte smo dobili s posameznikov z enega do drugega spektra te razprave, zato bi rada bolje razumela, kakšne alternativne možnosti obstajajo za vivisekcijo, se še posebej, ko gre za iskanje rešitev oziroma zdravil za nevrološka stanja, naprimer za multiplosklerozo, predvsem, ko gre za to vrstne bolezni pri ljudeh. Kakšne ukrepe bi morali spodbujati na nacionalni ravni, na ravni držav članic, zato da bi ta tri načela bila tudi ustrezno izpeljana na ravni vseh 28 držav. Hvala lepa. Gospod Grik, tri minute. Jan, Še enkrat hvala lepa. Bom skušal odgovoriti v dodeljenem času. Vesel sem, da vas zanimajo vse te znanstvene tematike, ki sem jih danes nakratko predstavil. Objavil sem ogromno znanstvenih članku in moram pa povedati, da številni znanstveniki ne razumejo ravno najbolje tega stališča. Dejstvo pa je, da je celotna družba prizideta pravzaprav posredno in neposredno zaradi poskusov na živalih. Če želite resnično rešiti človeška življenja zaradi razno raznih bolezni, predvsem nevroloških, se mi zdi, da bi morali v Evropski uniji oceniti to pobudo v ustreznem formu. Tisti, ki zagovarjajo živalski model, pa tudi jaz, bi morali imeti na voljo dovolj časa, zato da predstavimo svoje argumente, dovolj časa bi nam morali dati, zato da bolj podrobno predstavimo vse, kar želimo in da potem lahko tudi odgovorimo na vaše vprašanje. Sam že kar nekaj časa delam na tem področju, pa se skupnost, ki zagovarja poskuse na živalih, nikoli ne bila pripravljena tega omogočiti. Verjetno to pove več kot dovolj o njihovem stališču sam sem bil pripravljen priti na to vrstna srečanja, pojasnjevati zadeve večkrat, kot bi si morda sam želel oziroma bi bilo to zame izvedljivo. Zato sam predlagam, da bi se resnično vsi znanstveniki in ostali pogovarjali o teh zadevah in tudi o vprašanjih, ki ste jih vzpostavili. Skoraj da vsi, ki ste se danes oglasili v razpravi, ste zgolj navajali trditve, trditve ki ste jih slišali v smislu, da so bili ti modeli poskusov na živalih uspešni. No, jaz bi lahko trdil, da sem hodil na Luni, ampak veste kaj, nikoli nisem bil na Luni. Kot znanstvenik, kot fizik, pa delno tudi kot zgodovinar. Sem delal poskuse tudi na številnih področjih in tam, kjer smo dosegli največji napredek oziroma preboj, so živali igrale zelo majhno vlogo, če sploh kakšno. V veliki večini primerov so živali igrale majhno vlogo oziroma so njihovo vlogo napihnili oziroma je bila zabavajoča. HIV je novodobna paraliza in če opica ne bi zavedla znanstvenikov glede izvora bolezni, bi verjetno prišli do drugačnih rezultatov. Tako da vam lahko povem zgolj, da nikar ne verjemite nikomor na besedo, niti meni ne. Na stotine tovrstnih primerov bi vam lahko navedel. Pomembno je, da se vi lahko obveščeno odločate in zato potrebujemo daljšo razpravo, ne pa tako kratke. Hvala.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 as, as a veterinary surgeon. Um, Kot veterinarski kirurg ljudem pravim, da na papigah ne bi preizkušal zdravila, ki je namenjeno za zdravljene bolezni konj. Ljudje se smejejo, zato ker takoj razumejo sporočilo. Zakaj testiramo zdravila za ljudi na miših in podganah. To je enako, kot če bi testirali zdravilo za konja na papigi. To je nespametno in neznanstveno. Sem član dveh etičnih odborov za znanstvene raziskave in za ljudi, kot sem jaz, zelo frustrirajoče, da ne moremo izpodbijati veljavnosti tega živalskega modela, torej modela poskusov na živalih. Rekli so mi, da se moram držati teh treh načel, ki jih omenja direktiva, da ne smem preseči omejitev, ki jih opredeljujejo ta tri načela, se pravi, da ne morem izpodbijati veljavnosti tega modela. Večina raziskav danes poteka na živalih. Številni znanstveniki tudi pravijo, da ne morejo potem tega pročevati na človeških celicah. Ne morete raziskovati imunskega sistema miši na človeških celicah. Zakaj torej zapravljamo čas in denar na tem področju, če bi lahko uporabljali tudi človeške podatke? Sam moram reči, da ta direktiva ni uspela postaviti pod vprašaj teh modelov, poskusov na živalih, ali so res bili koristni za zdrave ljudi. Kajti pri teh modelih gre za to, da znanstvenik reče, ja, na miši bomo naredili to in ono, želen rezultat pa bo na x področju in tam lahko zapišete Parkinsonovo bolezen, Alzheimerjevo bolezen, multiplo sklerozo in tako naprej. Vsa znanstvena literatura kaže, da temeljne raziskave, tu gre pravzaprav za temeljne raziskave, ki jih vodi rodovednost, ki potem niso uporabne za zdravljanje človeških bolezni. Skratka, temeljna znanstvena literatura na tem področju pravi, da če neka temeljna raziskava privede do kliničnih rezultatov, je nič cela nič, nič štiri odstotna verjetnost, da bo dosežen učinek. Nič celih nič, nič štiri odstotna verjetnost je, da bo to res uspešno. Zato se moramo vprašati, ali je to res najbolj učinkovit način za porabljanje virov, ki jih imamo na voljo in za doseganje napredka. Moj odgovor je ne. Zato se mi zdi, da je ta direktiva izdala zaupanje javnosti, predvsem, ko gre za sestavo etičnih odborov. Etični odbori so večinoma sestavljeni iz ljudi, ki podpirajo poskuse na živalih. V teh odborih večinoma ni strokovnjakov za alternativne modele, pa tudi, če bi bili, ne obstaja pravna opredelitev alternativne rešitve. Če boste želeli spodbijati raziskovalce, ki dela poskuse na živalih, in mu rekli, ja, vi bi morali delati nekaj, kar je povezano z ljudmi, boste morali najti strokovnjake, odvetnike, še posebej, če boste želeli primer spraviti pred sodišče, tako da so naše roke zvezane. Pravzaprav si vsi ti raziskovalci, ki delajo poskuse na živalih, lahko privoščijo kolač, ki ga imajo v svojih rokah. E, Hvala lepa, ste zaključili prvi panel. Hvala lepa tudi našim ekspertom. Zdaj pa vabim zagovornico na drugi panel, gospod Bare Sinusi. E, prej pa par komentarjev. Želimo ohraniti in nadalje razvijati predpise z področja dobrega počutja živali. Vemo, kako pomembno je to. Živali se v tem trenutku izkoriščajo za potrebe znanstvenih raziskav, za širjenje našega znanja in za razumevanje tega, kako funkcionira človeško telo, kako funkcionira živalsko telo in tudi kako preprečevati različne bolezni, tako pri živalih kot pri ljudeh. Predmet eh, dela znanstvenikov so tudi metode, raziskovalne metode brez uporabe živali. To je pomembno in eh, to je tisto, o čem tu zelo resno razpravljamo moramo pa vedeti, kakšne praktične posledice ima lahko uvedba zgolj raziskav brez vključevanja živali. Torej, kakšni bi bili možni rezultati na tem področju. Izvolite, gospod profesor, ste pripravljeni in eh, kar takoj vam predajam besedo. Zelo nas veseli, da ste danes tu prisotni kar mislim, da vsega, kar zelo dviguje tudi raven naše razprave. Izvolite. First, uh, like uh, the... Najprej bi se vam rada zahvalila za povabilo. Torej še enkrat najlepša hvala za povabilo na tej javni predstavitvi hvala, da mi dovolite, da z vami delim svoje stališče glede raziskav na področju živali. Ta model je komplementaren ostalim modelom, ki danes obstajajo. Slišali smo že, da naj bi raziskave potekale od spodaj na vzgor in potem nazaj dol. Mislim, da Stanley Brenner, ki je zagovarjal to, da je treba izhajati od bolnika in od tam potem iskati zdravilo in se vrniti potem nazaj k bolniku, potem je treba uporabiti ustrezen model. kar zadeva modele, ki temelijo na poskusih na živalih in na poskusih na ljudeh. Slišali smo, da ljudje in živali nimajo enake genske zasnove. Nekateri pravijo, da je človeška genska zasnova 90-odstotno podobna miši genski zasnovi. Slišali smo tudi, da smo ljudje podobni sesalcem, da imamo podobno fiziologijo, da imamo podobna tkiva. Slišali smo tudi, da so rak, sladkorna bolezen, potem bolezni imunskega sistema, osrednjega žilčnega sistema in številne nalezljive bolezni tudi z ajcom skupne ljudem in živalim. 90 odstotkov zdravil za uporabo v veterinarski medicini je zelo podobnih zdravilom, ki smo jih razvili za zdravljene ljudi. Ali so modeli poskusov na živalih veljavni za iskanje rešitev za zdravljanje ljudi in živali? Verjetno da, ampak ne moremo reči, da gre za identičnost. Se pravi, da se pri iskanju rešitev za eno vrsto ne moremo stotstotno zanesti, da bo ta rešitev primerna tudi za drugo vrsto, za žival ali za človeka. Pogosto se pri tovrstnih modelih pojavlja podobnost. Ne smemo pa pozabiti, in to smo tudi že slišali, da smo tudi ljudje zelo različni med seboj, zato se tudi ljudje pogosto drugače odzivajo na bolezen, na isto cepivo ali pa na isto zdravilo. Enako velja mimo grede tudi za živali, ker so tudi živali precej različne. Te modele bi morali še izboljšati, sicer smo jih že izboljšali tekom let zaradi znanstvenega napredka. Obstajajo tudi sofisticirane neinvazivne tehnologije, kot so naprimer razni posnetki, tehnologija, ki se uporablja pri ljudeh, se uporablja tudi za preizkušanje modelov na živalih. Zaradi modelov, ki jih uporabljamo pri živalih, smo dosegli določene rezultate tudi, ko gre za zdravljene ljudi, naprimer diabetes, potem razna cepiva. Naprimer, ko gre za paralizo, to ste omenili, cepivo za paralizo, pa tudi za hepatitis je bilo najprej dokazano kot uspešno pri živalih. Vsako leto umre 3 milijone oziroma vsako leto se izognemo smrti 3 milijonom oseb prav zaradi cepiv. Zato moramo nadaljevati z raziskavami na področju cepiv. Omenili ste tudi HIV. Od sredine 80-ih let se je veliko delalo na področju raziskav HIV-a, veliko modelov smo preizkusili. Sto cepiv ste preomenili, ne vem, meni je vseeno, koliko jih je bilo. Tudi če je bilo za nekatera cepiva dokazano, da so uspešna na opicah, ta cepiva niso bila dokazano uspešna pri zdravljenju ljudi. Zakaj? ali je problem v živalskem modelu, bi morali ta model kritizirati ali bi morali kritizirati znanstvenika. Izkazalo se je, da če skrbno preveriš poskus, ki so ga opravili, naprimer pri raziskavi za cepivo HIV na samem začetku, nismo uporabljali pravega modela. Nismo uporabljali pravih vrednosti, nismo uporabljali pravega kraja oziroma mesta za cepivo. Morda niti nismo bili. Zmožni na podlagi tega živalskega modela dobiti odgovorov, ki smo jih iskali, ker ta model ni bil primeren. Proti telesa, ki so jih razvili znanstveniki, so nam lahko veliko pomoč, ta splošno neutralizirajoča protitelesa so bila dokazano uspešna pri živalih. Ugotovljeno je bilo tudi, da se lahko zmanjša tudi verjetnost, da bi naprimer bilo neko cepivo oziroma zdravilo neuspešno pri posamezniku. Ta živalski model potrebujemo, čeprav ima svoje omejitve, tako kot jih imajo drugi alternativni modeli. Tudi ti imajo svoje omejitve. Alternative, alternativne metode, ki so danes na voljo, so naprimer in vitro in in siliko modeli, ki temelijo na raznovrstnih celicah, od matičnih celic in še mnogo čem drugem. Poleg tega znanstveniki predvsej uporabljajo to vrste modele tudi v Franciji. 80 odstotkov raziskovalcev, ki uporablja živalske modele, v prvi vrsti uporablja alternativne modele. Samo ko ti niso uspešni, se premaknejo naprej in uporabljajo druge modele. Morajo pa imeti na voljo podatke, ki se jih validira s pomočjo alternativnih metod. To že samo po sebi ne bi bilo dovolj, zato ker vemo, da ti modeli, ki smo jih razvijali, alternativni modeli, ne morejo zaobjeti te kompleksne interakcije med tkivi, med organi. Ne zajamejo interakcij, ki potekajo znotraj teles, zato potrebujemo boljše alternativne metode v prihodnje. Mi smo seveda pozitivni, da bo do takšnega razvoja prišlo. Ne moremo pa priti do zaključkov zgolj na podlagi živalskih metod in modelov. Potrebujemo tudi klinične študije pri ljudeh. Sama delam na področju HIV-a, kot sem rekla. To so precej občutljiva vprašanja, spademo tudi na področje genetike. Kar nekaj bolnikov je odpornih na okužbo z HIV-om, zelo majhen delež manj kot niceljih 3 odstotkov je odpornih na razvoj bolezni in na podlagi opazovanj pri ljudeh smo razvijali tudi človeški model oziroma živalski model. Nažalost, nimamo alternativnih možnosti za nekatera vprašanja. Opazovali smo tudi bolnike, ampak vseeno se moramo vrniti nazaj na alternativne metode, zato da zastavimo vprašanje potem v živalskem modelu in se potem spet vrnemo nazaj k bolnikom in v kliničnih preizkusih potem potrdimo hipoteze in tudi potrdimo rezultate, tako in vitro, pa tudi in živo. Za zaključek bi rada povedala to, da ta tri načela, ki jih omenja direktiva, ustrezajo potrebi po zaščiti živali in ljudi. Pomembno je, da še naprej opravljamo poskuse na živalih, ker bomo s tem prispevali k razvoju človeškega zdravja in zdravja živali. Že v preteklosti sem rekla, pa danes ponavljam. Vesela sem, da je ta direktiva zelo podobna tudi zakonodajnemu aktu, ki se nanaša na klinične preizkuse na ljudeh. Žal mi je, da bolniki ne morejo izraziti svojega mnenja. Ko sem dobila Nobelovo nagrado, se je veliko bolnikov obrnilo name in res sem skušala biti glas teh bolnikov. Tudi danes sem skušala predstaviti njihovo mnenje. Verjetno razumete, da če v tem trenutku prekinemo s poskusi na živalih, bo to katastrofalno tako za ljudi kot za živali. Nikar ne pozabite, da je naša dožnost ta, da se odzovemo na pričakovanje bolnikov. Je naša dožnost je, da spoštujemo človeško življenje in življenje živali. Mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Še zadnja zadeva. Evropska unija bi seveda prosila, da podpre več raziskav tudi na področju alternativnih metod za prihodnost, zato da bi se odzvali na potrebe, ki obstajajo. Vsi bi bilo zelo zadovoljni, če bi imeli na voljo ustrezne metode. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod profesor, za to res izjemno predstavitev. Hvala tudi za to, da ste izpostavili problem pričakovanj imajo naši pacijenti. Tako, zdaj pa prehajamo na poslance. Najprej gospod Mark Tarabela, minuta in pol, največ dve. Torej, minuta in pol, gospod Tarabela. Hvala, gospod predsednik, bom kratek, kajti mislim, da je gospod profesorica odlično povzela moje razmišljanje. Ja, seveda imamo veliko spoštovanja za državljanske pobude, ki gredo vsekakor v hvale vredno smer manj preskusov na eh, živalih, manj trpljenja za živali. Ja, vse to podpiramo. Eh, dejstvo je, da smo v tem parlamentu morda nekoliko dekadentni civilizaciji, kaj te pobude in eh, inicijative o dobremu počutil živali so bistveno bolj pogoste kot pa težave z lakote v svetu, ampak to je nekaj, kar vedno znova ponavljam. Ampak vendarle, ja, treba je izkazati spoštovanje državljanskih pobudi in treba spoštovati različna mnenja. Ampak lahko se tudi strinjam s tem, kar pravijo kolegi mm, Grostet, eh, Kabezo Druis in eh, Debakar. Namreč veliko smo že naredili za to, da se omeji eh, uporabo živali v znanstvene namene ali iskanje alternativnih Eh, rešiti, ampak zdaj to prepovedati bi bilo res eh, kriminalno za tiste, ki pričakujejo te nove eh, rešitve. Smo v svetu, ki je vedno bolj onesnažen, pa vendarle je vsake štiri leta pričakovana življenjska doba leto dni daljša. Morda se bo enkrat to ustavilo, ampak zahvaljujoč napredku znanosti se to dogaja. Tako da mislim, da moramo pač upoštevati to vrstne pobude, upoštevati moramo legitimno izrečene zahteve, ampak to uskladiti z globalno blaginjo in dobrobitom. In zaključil bi tudi s tem, da povem, da bi državljanska pobuda o ponovni izpostavitvi uh, e, smrtne kazni v Evropi vsekakor, vsaj na mađarskem, zbrala veliko. Uh, podpornikov, ampak vsekakor bi bilo milijon podpisnikov, ampak to še ne pomeni, da mora politika to potem podpreti. Ne, treba iti v napačno smer eh, in mislim, da ja, takšna pobuda je spoštovanja vredna, eh, znanstvenike eh, poslušamo, politiki, ko da imajo drugačno mnenje, pa se jih ponavadi izvižga. Hvala lepa. Gospa Hojbuh. Hvala lepa. Zeleni smo leta 2010 glasovali proti tej direktivi, kajti bili smo mnenja, da je varstvo živali in zagotavljanje metod brez uporabe živali pomankljivo in da je v številnih primerih to privedlo celo do poslabšanja. Naša evropska zakonodaja je sicer zgledna na številnih področjih, vendar le pa naj opozorim, da posamezne države članice ne dovoljujejo morda strožjih predpisov, kot eh, to določajo predpisi EU. To se mi zdi velik manjko in sprašujem se, zakaj. Preprosto ne more biti tako, da je trpljenje živali nekaj, kar se povzroča za potrebe nekih preiskav in raziskav, ki potem sploh niso uporabne pri človeku imamo številne substance, ki se preskušajo na živalih, ampak na koncu koncev se sploh ne uporabljajo oziroma niso uporabljene za humano medicino. In eh, raziskave na področju AIDS-a so klasičen primer za res eh, neverjetno intenzivne raziskave, vse tja od 80-ih let, pa še vedno nimamo uh, cepiva. Imamo 200 različnih cepiv za živali, niti enega za eh, človeka. Potem, kako pri laboratorijskih eh, živalih sprožati bolezni po genetski plati in da se to potem eh, patentira, kajti za to obstaja tudi poslovni interes. In na ta način mislim, da ne bomo uh, samo omejevali uh, poskusov na živalih, ampak jih morda celo spodbujali. In ali se vam ne zdi, da bo to privedlo do tega, da se ne bo več delalo na tem, da bi morda vendarle storili več za to, da se razvijajo metode, ki ne potrebujejo živali. Naj tudi dodam, dejali ste, da so se poskusi na živalih izboljšali na podlagi znanosti in boljših znanstvenih metod, ampak eh, poskusi na živalih so se izboljšali tudi zato, ker se številni zauzemajo za to, da se ne odvija več eh, testiranje na živalih, kot se je v preteklosti, kajti kot veste, smo imeli eh, ogromno raziskav na živalih, ki so bile namenjene zgolj kozmetični industriji, to je zdaj odpravljeno, upamo, da bomo lahko odpravili še marsikatero drugo. Hvala lepa, gospa Senra. Eh, yo, eh, en primer lugar, quiero también. Hvala, tudi sama bi vam rada čestitala za to pomembno pobudo in se vam tudi zahvalila, kajti zaradi tega danes tudi poteka ta razprava. Naj povem, da nisem strokovnjakinja o tej tematiki, ki jo danes obravnavamo, vendar se mi zdi zelo pomembno, da slišim vsa stališča, da se seznanim z vsemi znanstvenimi stališči, zato da lahko sprejmem takšno pomembno odločitev, ker gre tu za pomembno osebno odločitev v smislu, kako bo to zadevalo moje zdravje, pa tudi pomembno odločitev z vidika, kakšno stališče bo zauzel Evropski parlament. Slišali smo že, da je namen te direktive tudi ta, da se preveri, ali je nek poskus na živalih dejansko koristen. Na družbeni ravni je že potekala predvsej obsežna razprava na to tematiko. Prejeli smo ogromno informacij, večinoma nam pošiljajo informacije, predstavniki farmacevtske industrije, velika podjetja. Premalo informacij pa dobimo strani drugih znanstvenikov in posameznikov, ki zauzemajo nekoliko drugačno stališče. Mene vsa ta stališča tudi z druge strani zanimajo, enako velja verjetno tudi za državljane, kajti pri tem vprašanju je treba uporabljati tudi zdravo pamet. Zato me zanima, ali obstaja kakršnakoli povezava med vrsto preiskave, ki se izvaja, naprimer na živalih, in zdravili. Ali so res zdravila danes že tretji razlog za nastanek smrti na svetu? Hvala. Hvala lepa, gospa Gardini. E, Jasno, da meščam, gospo Gardini. Obvestili so me, da bom jaz govoril na mesto nje. Dobro, hvala lepa. Moje ime je Kristjan Bošoj, prehajam iz Evropske parlamente skupine ELS. Popolnoma spoštujem stališče državljanov, ki so podpisali to pobudo, ampak mislim, da potrebujemo resno razpravo na manj emocionalni ravni. Moram reči, da zelo cenim zelo uravnoteženo in zelo dobro argumentirano eh, predstavitev profesorice eh, Senesi. Mislim, da so pravice živali hm, v znanstvenih raziskavah resnično napredovali v zadnjih letih in trenutna direktiva, ki temelji na hm, načelih 3R, predstavlja res verjetno najbolj napreden okvir v svetu. Popolna odprava raziskav na živalih pa bo verjetno samo pomenila, da bodo eh, znanstveniki ušli iz Evrope drugot eh, v svetu. Tekom let so se raziskave na živalih izkazale za zelo koristne pri pomembnih eh, prebojih na področju medicine. V preteklih mesecih sem gostil dve delavnici in zadnja delavnica prejšnji teden je bila z Nobelovci za področje medicine iz leta 2014, gospod John O'Keefe eh, in gospa Marit Mozer. In to, ta dva sta oba povedala, da bi bilo praktično ne mogoče izvajati to vrstne preiskave, raziskave in odkritja brez eh, raziskav na živalih. Eh, tudi predstavniki biomedicinskih raziskav v Evropi pravijo, da so na ta način zagotovili boljša zdravila za ženske na področju uh, srčnih bolezni po porodu in eh, podobno. Torej, pomemben je razvoj alternativnih metod eh, uporabi živali, kot naprimer uporaba modela človeške celice in računalniško modeliranje. Uh, in razvoj drugih alternativnih metod, pa je vendarle jasno, da te alternativne metode vsaj danes še ne morejo popolnoma nadomestiti uporabo živali in zato sem prepričan, da za številne bolezni, vključno za kompleksnimi eh, bolezninskimi stanji, moramo razumeti, kako deluje celoten organizem, kar pomeni, da so raziskave na živalih še vedno ključnega pomena. Hvala lepa. Hvala. Spregovorili ste torej v imenu odbora Envi. Zdaj pa gospod eh, Stefan Ek, tudi v imenu odbora NV. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ja, cela vrsta argumentov za in proti je bila izrečenih, zato naj eh, tu izpostavim določene stvari, ki še niso bile izpostavljene. Ta prvi section je tretja državljanska pobuda, ki je dosegla kvorum 1,1 milijona državljanov EU iz 26 držav članic je podpisalo to pobudo z overjenim podpisom eh, skoraj da 80 odstotkov državljanov EU po resnih eh, eh, raziskavah mnenja zavračajo preizkuse na eh, živalih, ker ne sprejemajo, da se več kot 4 milijona živali ubije v takšnih postopkih, eh, da se obljublja pred volitvami, da se bodo zmanjšali preizkusi na živalih, potem pa se zgodi ravno nasprotno. In končno moramo eh, veriti, da je prišlo do spremembe vrednot v naši družbi in da živali niso zgolj več produkcijsko sredstvo, eh, Eh, ali kot nek eh, model izkoriščanja za te ali one poskuse. Če komisija ne bo upoštevala te državljanske pobude, bo zaupanje v Evropsko unijo in v institucije EU še naprej upadalo in razkol med politiki in voljivci bo samo še eh, večji, kot že zdaj je. V prihodnje bo zato postalo še teže ideale naše skupnosti vrednot, verodostojno posredovati naprej. Mi smo zavezani, da zastopamo interese državljanov. Če se to ne bo zgodilo, bo eh, politika še bolj oddaljena od državljanov in zato se ne smemo čuditi v padu sodelovanja na volitvah v Evropski parlament in interesu za evropsko politiko. Treba je spremeniti direktivo, kajti poskusi na živali v, v farmakologiji in toksikologiji niso uh, koristni in prinašajo odločitvi. Moramo seveda uh, imeti v mislih tudi trpljenje živali. Tudi živali trpijo tako kot mi in zato nikakor ne želimo tudi pustiti obstani napredka, raziskave, da, raziskave na živalih ne. In še ena beseda, alternativne metode testiranja potrebujemo. Direktiva iz 2020 ni najboljša, če bi temu bilo tako, ne bi imeli 12 milijonov poskusov na živalih vsako leto v Evropski uniji. Najboljše pri tej direktivi je, da pomaga farmacevskim koncernom in uh, znanstvenikom, ne pa živalim. Zato pravim, preidimo na alternativne metode. Dziękuję pan poseł Taylor, e, Andy, pan poseł Taylor bardzo. Hvala lepa, gospod Taylor, tudi v imenu odbora Envi. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam sem podpisal to, podpisal to pobudo, ker podpiram eh, končni cilj nadomestitve preskušan na živalih z alternativnimi preskušanji, ki so neposredno eh, uporabni in veljavni tudi za človeka. Ampak naj povem, menim, da razveljavitev direktive 2063 eh, predstavlja morda najboljšo ali edino eh, pot dosegnje tega cilja. Strinjam se z gospodo Barisinuso, da je potrebno nadaljevati z boljšim znanstvenim razumevanjem bolezni. Ampak to lahko storimo tudi, ne da se zanašamo zgolj na preizkuse na živalih. Številne raziskave danes še vedno namreč temeljijo na umetnem ustvarjanju simptomov človeških bolezni pri živalih in znanstveniki to vedno bolj postavljajo pod vprašaj. Naprimer, nedavna raziskava Ameriškega nacionalnega inštituta za zdravje je pokazala, da 95 odstotkov zdravil, ki so se zdela učinkovita in varna, pri preizkusih na živalih v fazi kliničnih eh, raziskav potem eh, niso uspešna, eh, predvsem zaradi neprečakovanega toksičnega učinka na človeka in zaradi neučinkovitosti. Seveda je bolje potrebno razumeti potek človeških bolezni in na tej podlagi podpirati raziskave o novih zdravilih, namesto da se lotevamo posnemanja človeških bolezni na drugih vrstah. Zato mm, pozivam komisijo, da sprejme načelo popolne postopne odprave preskusov na živalih in da vzpostavi delovno skupino s skupinami, kot je Evropska koalicija za odpravo eksperimenta na živalih in pa Združenje Humane Society, da bi z njimi skupaj poiskali konkretne možnosti za spremembo evropskega prava, ki bi šle v omenjeno smer. Hvala. Hvala lepa. Gospod eh, oziroma gospa poslanka Sonder, odbor ITRE. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej hvala lepa gospe François Bares in vsi za njen ekspoze in naj izrazim tudi vse moje spoštovanje za njen prispevek svetovni znanosti. Kot novo izvoljena poslanka nisem sodelovala pri pogajanjih o prejšnji direktivi 2010 in eh, kot novinka eh, pri tej temi in pa tudi kot članica odbora ITRE, torej odbora, ki je pristojen za vprašanja vezana na raziskave, bi se predvsem osredotočila na znanstveni eh, vidik, ostalim pa bi prepustila razpravo o moralnih vidikih. Torej, kot znanstvenico vas sprašujem naslednja štiri vprašanja. Najprej, po odkritju virusa HIV leta 1983 ste del svojih raziskav namenili razvoju cepiva. Ali bi bile te raziskave danes možne brez poskusov na živalih in zgolj z uporabo novih tehnologij? Drugo vprašanje. Nam lahko poveste nekaj več o prenosu pridobljenih rezultatov na živalih? potem naprej na človeka. Kot tretje, ali Evropska unija, tudi če bi Evropska unija danes spremenila zakonodajo in prepovedala poskuse na živalih, kakšen vpliv bi to imelo na vaše raziskovalno delo? Na kratko imam predvsem v mislih delo na iskanju cepiva proti AIDS-u, morda celo proti eboli. In še zadnje vprašanje. V Evropski uniji imamo orodje, raziskovalno orodje, ki je zelo pomembno in sicer obzorje 2020 na mesto orodje 2020. Torej, ali podpirate tudi torej raziskave, ki so namenjene iskanju alternativnih metod, kjer ne bi uporabljali poskusov na živalih. Hvala lepa. Hvala, gospod Debakar. Hvala lepa, predsednik, mislim, da so stališče različnih skupin eh, zelo eh, jasna, ampak tako kot je gospod Bušoj dejal, mislim, da moramo imeti tudi racionalno razpravo. Strinjam se z gospodom Tarabelo. Demokracija je več kot zgolj tiranija večine. Eh, jasno je, da moramo upoštevati različne stališča in razmisliti o tem, kaj bi lahko še storili. In ko prisluhnem različnim govornikom, tu sploh predstavnikom znanstvene skupnosti, je zelo jasno, da ja, obstajajo pomakljivosti na področju poskusov na živalih in nihče tega ne postavlja pod vršaj in eh, okvir, ki ga imamo, je tudi že izboljšal stvari na tem področju. Zmanjšali smo število živali, ki se uporabljajo na tem področju za več kot pol milijona v zadnjem letu, tako da napredek je. Moje vprašanje pa je, ali ljudje, ki sprejemajo to pobudo, menijo, da nam bo šlo v oziroma da bi nam šlo v Evropi bolje brez te direktive. To je tisto jasno vprašanje. Moje mnenje je jasno, mislim, da smo naredili pomemben korak naprej. In dejstvo je, da ja, izmenjujemo podatke, ja, nadomeščamo uporabo živali z novimi modeli, iščemo alternative. Nihče ne postavlja tega pod vprašaj. Nekateri tu pravijo, da to kot da ne obstaja. Ne, ampak to že vse poteka danes. In ja, v nekaterih primerjih je vendarle najboljši način doseganja napredka še vedno poskus na živalih ker zaenkrat še ni alternative. In zato je jasno vprašanje, ali je okvir, ki ga imamo danes, boljši ali slabši od tistega, kar smo imeli, moje mnenje je jasno. In drugo vprašanje je tudi namenjeno znanstvenikom in eh, njihovim predstavnikom tu. Ja, seveda obstaja veliko razlik, slišali smo tudi eh, razpravo o teoriji kompleksnosti, ampak omenili so tudi podobnosti in zato me zanima, kako bi lahko stvari izboljšali, kako bi lahko uporabili, da se. Eh, pravi modeli uporabljajo v pravem času in kaj lahko tudi znanstvena skupnost sama naredi za to, da nadalje razvije ta vrstni, ta vrstni znanstveni pristop. Hvala lepa, gospa Margaret eh, Aukn. Ja, hvala lepa. Najprej hvala za to predstavitev. Tisto, kar me resnično preseneča, je, da smo v poznih 80-ih letih v danskem parlamentu, kjer sem bila takrat eh, poslanka dolga leta, uh, Eh, sprejeli bistveno stroži zakon, kot pa ga predpisuje ta direktiva. Naprimer, absolutno prepovedano je bilo živali povzročati bolečino, če se je to dogajalo, je bilo potrebno praviti anestetike, eh, kar je seveda prevedlo potem do uporabe večjega števila živali, kar je tudi treba vedeti. Skratka, to je pomenilo, da je moral potem biti e, vzorec večji. Tako da ta zadeva je zelo zapletena. No, ampak jaz sem potem videla, da je naša zakonodaja bila bistveno strožja kot e, splošna zakonodaja z področja e, dobrega početja živali, ki ščiti živali, ki se izkoriščajo v industrijske namene. In če zdaj prebiramo to direktivo, ker tu mislim, da potrebujemo je dobre alternative, čeprav se strinjam, da smo v tem eh, naboru različnih pomankljivosti verjetno potrebovali še veliko časa, da jih odpravimo. Ampak zanima me, zakaj ne moramo imeti enako stroge zakonodaje, kot smo imeli mi na Danskem v poznih 80-ih letih. In zadeva je bila izredno, izredno proga, številne preskuse so morali zavrniti, ker bila sem tudi v etičnem odboru, zato ker niso izpolnevali pogojev. Tako da tu se pogovarjamo o tem, ali se še izvajo poskusne živalih ali ne, ampak v bistvu bi morali kritizirati bistveno prešipko zakonodajo. Eh, brez transparentnosti, ki jo zdaj imamo pri kliničnih raziskavah, ki se izvajajo na človeku, mm, stvari ne bi bile tako dobre, kot so in te transparentnosti nimamo na področju poskusov na živalih. Torej, gospa je govorila v imenu odbora za peticije. Gospa Evi v imenu odbora Envi. Ja, hvala lepa. V bistvu sem želel spregovoriti zato, da našo strokovnjakinjo vprašam, ali torej ne meni, da je prvo ključno področje, na katerem naj se preskušajo zdravila človek. Kajti v predkliničnih eh, testiranjih eh, namreč veliko zdravil preživi testiranje na živalih, tako rekoč, potem pa pri testiranjih na človeku ti preskusi niso uspešni. Za vsem tem seveda stojijo mednarodni farmacijski koncerni, ki imajo izredno moč, pa ne le oni. Dejstvo je, da so tu tudi številne agencije Evropske unije, ki seveda ne zagotavljajo enake mere transparentnosti. No in ko Efsa ali eh, Ema naletijo na zahteve ombudsmana, da naj postanejo bolj transparentne pri eh, svojem delovanju, je to mislim, da jasno. Skratka, gre za eh, sprevržen posel z boleznimi, kjer eh, v bistvu podjetje kot eh, je bolnišnica, v bistvu trguje s svojimi bolniki in to je nespremljivo. Hvala lepa, gospa Goda. Ja, hvala lepa. Rada bi se zahvalila pobudnikom eh, te pobude in tudi strokovnjakom, ki so me pomerili, da bi vendarle lahko naredili konec s poskusom na živalih. Danes imamo že zanesljive metode nadomeščanja modelov, naprimer toksiko genomija. Ampak mislim, da to jasno kaže smer, v katero je treba iti, ki je etična, ki je inovativna, gre torej za področja nadaljnega razvoja, ki jih potrebujemo in ki so v skladu z našo skupno željo, da bi naredili konec trpljenju živali. Gospod Grostec skrbi eh, selitev raziskovalnih centrov, če bi prepovedali poskusi na živali. Ampak obstaja možna rešitev, namreč obvezno označevanje uvoženih izdelkov v Evropsko unijo. Mislim, da moramo imeti resnično možnosti izbire. Treba je to direktivo spremeniti, kajti konec koncev evropski državljani to zahtevajo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vojčehovski, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsednik hotel sem se zahvaliti za to državljansko pobudo, vsaka pobuda, ki nam omogoča mm, boljše ravnanje z živali in skladno s 13. členom pod EU je seveda nekaj, kar si zasluži našo podporo in eh, mislim, da morajo evropske institucije več čas biti nad eh, tem vprašanjem. Ampak zdaj, dokler ta direktiva velja, dr. Eh, se še naprej izvajajo poskusi na živalih, je ključno, da se nadzira, kako se ti predpisi izvajajo. Ker mi imamo na splošno velik problem v Evropski uniji zaradi premale, eh, premalo nadzora nad eh, izvajanjem predpisov o zaščiti živali. Tako da bi potrebovali nekakšno kontrolno institucijo v Evropski uniji, če bi imeli specializirane Eh, institucije, tudi država članica, ki bi bdele nad tem vprašanjem. Potem je to tudi problem eh, etičnih komisij v državah članica, je bil se naprimer na eh, Polskem udeležen v to vrstno delo, ampak žal gredo v stvari v smer tega, da etične komisije v bistvu dominirajo tiste institucije, ki so zainteresirane za nadaljevanje poskusov na živali. Tako da mislim, da moramo predvsem okrepiti nadzor znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Gospa profesor, izvolite. Bom skušala biti kar se da kratka ampak eh, bi omenila vendarle kar nekaj zadev, ki ste jih izpostavili tekom te razprave. Najbolj jasno, res je, dosegamo napredek, kar zadeva alternativne metode, omenili ste naprimer toksikogenetiko. Ja, res je, eh, ampak to da smo dosegli nek napredek, še ne pomeni, da lahko vse skupaj že nadomestimo s temi metodami. Potem so tu številne študije, kjer uporabljamo novo tehnologijo, ki se je eh, razvila. Tako da še enkrat naj ponovim to, kar sem že dejala. Podpirati moramo in spodbujati moramo več raziskav na področju iskanja alternativnih metod. In če odgovorim na enega od vprašanj gospe Sonder. Prepričana sem, da bo obzorje 2020 resnično pomembna priložnost za to, da pozovemo k izvajanju tovrstnih aplikativnih raziskav o alternativnih metodah, pa tudi o raziskav za izboljšanje živalskih modelov na splošno. Bi izpostavila tudi dejstvo, prej ste zopet omenili arhiv eh, in eh, kot že rečeno, že dolga leta se ukvarjam s tem področjem in eh, pravite, da nimamo še vedno cepiva. Ja, strinjam se, še vedno nimamo cepiva, ampak res menite, da se nismo nečisar naučili iz študij na človeku, iz živalskih modelov in zakaj danes dosegamo napredek na področju iskanja cepiva. Ravno zato, ker smo zbrali vse te znanstvene informacije tekom preteklih let in ravno zato danes imamo, kot sem že predejala, eh, neutralizirajoče eh, protitelesa, ki so v nedavnih znanstvenih poročilih jasno pokazala da so podatki, ki smo jih eh, dobili na modelu opic, eh, verodostojni. Zopet eh, vprašanje, gospod Sander. Ali bi bila danes možna sploh ideja o takšnem cepivu ali da če ne bi imeli poskusov na živali. Kajti dejstvo je, da želimo pač neko travilo, ki bo ta proces zastavila. In moj odgovor je ne. Upam, da nekega dne da, ampak danes ne. Potem še eno vprašanje, ali lahko podatke iz živalskih modelov preprosto prenesemo na podatke velja za človeka. Poglejmo samo mm, človeški virus ebole. Tri terapije smo nedavno testirali in eh, jih potrdili kot učinkovite pri človeku. To je ta koktejl proti telest, eh, ki se je uporabljal pri modelu opice makak, je izkazoval 43-odstotno učinkovitost pri človeku za nedavno objavljenimi podatki izkazuje 45-odstotno učinkovitost. Tako da ja, te podatke je možno ustrezno prenašati, če se model pravilno uporablja v najboljših eh, možnih pogojih v skladu z najboljšim ustrojem. In to je tisto, kar je kritičnega pomena. No in na zadnje, ne povem tudi, da ne bi smeli poskušati nasprotovati alternativnim metodam človeških modelov ali kliničnih eh, poskusov na človeku. Kajti potrebujemo vse troje. Gre za tri popolnoma komplementarne metode in upam, kot eh, večina vas, da bomo nekega dne vendarle imeli boljše metode, eh, boljše možne pristope, zato da bomo lahko zmanjšali in celo odpravili kakršne koli poskuse na živalih in da bomo lahko enako prediktivni tudi pri poskusih na človeku, torej ko gre za klinične raziskave na človeku. Torej še enkrat eh, ta poziv danes eh, tu na tem mestu, zato ker smo v Evropskem parlamentu. Obzorje 2020 je pravo mesto. Tam gre za inovacije in potrebujemo inovacije, inovativne, alternativne eh, ukrepe za prihodnost. Potrebujemo inovacije, ki bodo omogočile uporabo boljših modelov pri preizkušanju na živalih, ampak nekoliko moram reči, da me skrbi, ko vidim, eh, da v razpisih za obzor 2020 sploh ni omembe eh, kožnih bolezni. Eh, ko govorimo naprimer o boleznih, kot je ebola danes v svetu, mislim, da bi to vendar tam mora biti prisotno. In to je poziv z moje strani. Mislim, da je nujno to, da evropski razpisi vendarle vsebujejo tudi odziv na izboljšave in potrošnji, tako pri človeku kot pri živalih. Hvala lepa, gospa profesor. Kakšno vprašanje, hm, mm, neko vprašanje bi tudi naslednjih na vas, gospod Falkenberg, bi se morda lahko na to odzvali. Jaz si fajn in fajn. Hvala lepa. Če smem, naj se odzovem na nekaj stvari, ki sem slišal v razpravi. In to je povezano z direktivo. Direktiva naj ne bi dovoljevala ohranjanja strogih ukrepov. Preberite si drugi člen direktive, pa boste videli, da je to dovoljeno ohraniti strože ukrepe za tiste države članice, ki so jih imele in to je določba, ki jo je kar veliko držav članic izkoristilo in nas notificiralo, da bodo obdržali te strože ukrepe. Margaret Auken je dejala, da je danska zakonodaja predvidevala pravila za zniževanje bolečine, zmanjševanje bolečine pri živalih, uporabe anestezije. Poglejte si 14. člen direktive to je tudi nekaj, kar je del direktive iz leta 2010, o kateri tukaj govorimo. In potem, ne na zadnje, slišal sem, da bi bilo nemogoče za znanstvenike, da se sprašujejo o odločitvah znanstvenih odborov IKE ali ostalih ta direktiva, tako kot tudi druga evropska zakonodaja, je seveda lahko predmet spora kateregakoli državljana. To lahko storite neposredno pred sodiščem prek pritožbe pri odborih parlamenta, kar predvsem možnosti je, tako kot pri drugih zakonodajnih aktih v EU. In mislim, da bo to pomembno kot tudi pri drugih zakonodajnih aktih, da bi jih skupaj ustrezno izvajali, da bi dosegli cilje, zaradi katerih so te direktive bile napisane. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu organizatorjev. bo odgovoril gospod Rejs. Izvolite. Merci beaucoup. Hvala lepa. Naj izpostavim par eh, znanstvenih eh, vidikov, enostavnih, da boste lahko presodili mm, to, kar eh, je no, tudi dejala gospa Sinosi. Hvala lepa za ta zelo zanimiv ekspozit, ki pa me ni prepričal. Če pogledamo znanstvene publikacije gospe Sinosi, približno 275 jih je. No in eh, v številnih teh eh, delih je govora o problemu prenosa virusa AIDS z matere na otroka. To so zelo zanimive publikacije in to moram tu povedati. In moram eh, se gor pokloniti, gospešim vsi za njen prispevek k temu področju. Ampak bolj nasplošno povedano, če bi lahko ozdravili ljudi AIDS-a, ne bi bilo več vprašanja prenosa z matere na otroka, tako da zakaj ne bi razvili terapije proti AIDS-u. Gospa Simsi že 30 let izvaja raziskave mm, na tem področju, mm, torej išče mm, rešitve na tem področju, na 10 tisoče drugih eh, objav je bilo, ampak zaenkrat še vedno ni zdravila, tako da se treba vprašati, ko sem bil sam eh, vodil, sam vodil laboratorij, eh, smo pač razvili raziskavo na podlagi hipoteze in če po teh štirih poskusih zadeva ne funkcionira, smo zadevo pustili in se lotili druge hipoteze. Gospa Sinusi pa sledi isti hipotezi že 30 let. Namreč, da pri opicah, še posebej pri makakih eh, in šimpanzih in zelenih opicah, eh, preučujemo ne HIV, ampak siv, torej gre za uh, opičji uh, virus, ne pa človeški virus. In uh, eh, ta dva virusa nis, preprosto nista enaka. No in rezultati nesporno dokazujejo, da HIV in SIV nista dva ista virusa. No, In želel bi tu razumno hipotezo, da bi lahko naredili korak naprej. Uh, če želimo razviti cepivo za AIDS, je to v bistvu nerazljiv cilj, kajti cilj se vse čas spremenja, ta virus mutira vse čas. Če torej zadanete ta virus danes, boste naslednjič, ko boste ubrizgali cepivo, ta virus zgrešili, tako da eh, nimate možnosti eh, zadeve na ta način reševati. Ampak, če poblizu pogledamo mehanizme, ki omogočajo temu virusu, da se izogiba imunskemu sistemu in da imunski sistem tudi eh, popolnoma sesuje, potem pa boste napredovali. No in v Franciji je Centr za znanstvene raziskave že patentiral terapevtski eh, pristop k AIDS-u, ki dejansko omogoči dokončno izločitev virusa iz telesa pacijenta. No in to je patent, ki so ga predlagali tudi farmacijski industriji, katerega govornica tule je gospa Sinosi in so jim rekli, dajte, opravite klinične raziskave. In odgovor je bil, ne, to ni naša raziskava, ni v naši eh, pristojnosti izvajati klinične raziskave. Potem smo večkrat bili v stiku z velikimi akterji in vsi so odgovorili isto. In da je so, gledajte, ajte za naš posel, ki predstavlja 36 milijard evrov na leto in nekakor ne bomo žagali veje, na kateri sedimo. In zato bi prosil gospod Sinosič, če lahko komentira to, kar sem dejal. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Če se lahko morda na kratko odzovete, gospod profesor. Ja, z veseljem z veseljem, zato ker moram najprej pojasniti, da ne zastopam nobene farmacijske družbe, ker nikoli nisem delala za farmacijsko družbo. Sem znanstvenica in delam v akademski sferi. Nikoli nisem dobila nobenega financiranja strani farmacijske družbe in to mislim, da mora resnično biti jasno na tem mestu. Kot drugo, Mislim, da niste zelo natančno preučili mojih raziskav. E, res, žal vam moram povedati, da ne, ne počnem iste stvari zdaj že 33 let. In ne, ne delam sploh več na prenosu HIV-a ena z materina otroka, ne delam več na raziskavah eh, oziroma iskanju cepiva in moram pojasniti, da ja, obstaja zdravilo za HIV. In eh, veste, da HIV danes ni več nekaj, kar smatramo kot smrtnostno bolezen. Pacijenti namreč živijo s HIVom. Prepričali smo že več kot 4 milijone eh, smrti po svetu, ravno zahvaljujoč tej terapiji. HIV je danes eh, kronična infekcija, ki se lahko zdravi. In s tem zdravljenjem se ne le ogibamo smrti eh, bolnikov, ki imajo pričakovano življenjsko dobo, ki je zelo podobna tistim, ki nimajo okužbe z virusom HIV, ampak gre za zdravljenje, ki je tudi preventivne narave in ki preprečuje eh, prenos z matere na otroka. In zelo me veseli, da danes v državah, v katerih je dostop do zdravljenja na voljo, eh, preprosto ni več prenosa virusa HIV-1 z matere na otroka in to je resnično velik dosežek. Ampak zelo težko je dati na voljo to zdravilo vsem. Lež 30 odstotkov ljudi na svetu, ki so okuženi s HIV-om, imajo dostop do tega zdravljenja, 60 odstotkov jih nima dostopa in to pomeni, da moramo še vedno dosegati pomemben napredek. In uh, moj laboratorij danes dela ravno na tem, da bi skušali razumeti mehanizme, na podlagi katerih nekateri posamezniki naravno nadzirajo svojo infekcijo. To pa je nekaj čisto drugega od tega, kar ste vi omenili.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 atraktivnosti Evrope v smislu raziskav in investicij vezanih na medicinske raziskave. Lahko se zgodi, da ne bomo več dovolj privlačni kot destinacija za izvan raziskav in te raziskave bodo potem šle v druge države, v druge regije, kjer so manj restriktivni predpisi iz področja varstva živali. Torej, manj restriktivni predpisi iz področja varstva živali. To torej so težke odločitve, ki jih je treba sprejemati. Izvolite, deset minut. Dobar dan. Hvala lepa, da ste me povabili. Najčestitam pobudnikom, avtorem te pobude, več kot milijon podpisov ljudi, ki želijo končati eksperimente na živalih. Osredotočila se bom na ukrepe, bolj kot na argumente, ki smo jih že slišali. Kaj ti kar nekaj ukrepov lahko sprememo takoj, kar nekaj pa jih lahko načrtujemo za prihodnost. Ukrepi, ki gledajo naprej, imamo pa tudi ukrepe, ki gledajo na sedanje obveznosti, ki jih že imamo. Kar nekaj obvez je že v veljavi in to bi lahko pomagalo nadomestiti poskuse na živalih, ki jih izvajamo danes. Kaj lahko storimo? Slišali smo že veliko razprav o načinih, kako delujejo poskusi na živalih, kaj se počne živalim, zakaj in kako lahko to spremenimo. Vse skupaj pa se je začelo leta 1993, ko so državljani želeli končati testiranje za kozmetiko, kozmetično industrijo na živalih. Trpljenje, ki so ga živali doživele, ni bilo utemeljeno zaradi tega, kar je kozmetika potem pridobila. In torej šele predvsej po tem, leta 2013, 20 let potem, smo doživeli prepoved testiranja na živalih za kozmetične izdelke. Tako da smo torej s tem prišli, vstopili v 21. stoletje. V tem stoletju pa so se nadaljevala pogajanja. Vendar pa tema, o kateri govorimo največ, morda preveč, je regulativno testiranje. To predstavlja zgolj okrog 10 odstotkov vseh poskusov na živalih. Ena od eh, stvari, ki jih najbolj cenim zaradi te pobude državljanov, je, da smo se sedaj usmerili od regulativnega testiranja na tudi druge uporabe živali za testiranje. In to seveda vključuje tudi biomedične razkave. Poglejmo si testiranje v EU in razloge, zakaj so sedaj politiki želeli izvedeti, kaj se dogaja. Leta 2001 je predlog REACH. Podi do tega, da bi lahko dogrožene, da bomo uporabili kar 45 milijonov živali za testiranje. Po 15 letih še vedno skušam zagotoviti, da bomo izpolnjevali zaveze. Samo da bi nadomeščali testiranje, ker imamo obstoječe alternative. To je najlažje. Torej, nadomeščati testiranje živalih z alternativami, ki jih imamo in to potem pomaga tudi na drugih področjih. O tem bom govoril še kasneje. Lahko bi govoril še predvsej časa v Ričo, ampak nimam veliko časa na razpolago. Torej, gremo naprej. Eno od stvari, ki smo jih videli v zadnjih 15 letih, je ustvarjene nove direktive iz leta 2010 skozi 63. S to direktivo vsi vemo, da bi jo lahko izboljšali, kar se tiče izvajanja in kar se tiče domnev, na katerih je zasnovana. Vemo pa tudi, da je v direktivi kar nekaj sredstev, kako bi dosegli napredek za znanost. To obstaja. Vendar pa vrnimo se k biomedičnim raziskavam. To je priložnost za skupnost za zaščito živali, da bi spet to dali na dnevni red in sicer bolj obsežno. Način, ko se več kot 90 odstotkov živali, ki se uporabljajo v EU, za testiranje se uporablja za temeljno in aplicirano raziskovanje. To je torej trenutek preboja, to je prvič, da se pogovarjamo o teh raziskavah na ta način, v tem organu. To torej zelo pozdravljam. Hvala lepa vsem, ki ste to omogočili. Razvoj zdravil. Trenutno imamo krizo kar se tiče razvoja zdravi. To predstavitev imate tudi pred dvorano in to razlaga nekaj stvari, kar jih počne, ki jih počne moja organizacija, kar se tiče biomedicinskih raziskav. Tako da preden zdravilo pride na trg, znanstveniki najprej testirajo učinkovitost sestavin na živalih. Mora ustvariti živalski model človeške bolezni najprej pri živalih. Morda te bolezni živali naravno ne bi dobile, tako da je potrebno simptome sprožiti in jih potem zdraviti. Ali pa te sistemi, ki so uspešni pri teh testih, gredo naprej na te toksikološka testiranja. Po vsem tem pa 95 odstotkov vseh novih zdravil v kliničnih poskusih ni dovolj dobrih, da bi jih potem spravili naprej do ljudi. Torej, neočinkovitost je zelo velika. Moram govoriti tako o učinkovitosti kot o toksikologiji. 95% zdravil za multiplo sklerozo je bilo neuspešnih v kliničnih preskusih za astmo, po desetletjih poskusov na živalih imamo samo dve, dva nova razreda zdravil in se znam je še za veliko daljši. Torej, čas je, da premislimo o tem, katera urodja imamo na razpolago. Eno urodje je v pogodbi. 13. člen pravi, da je dobro počutje živali vrednota Evropske unije deseti člen direktive 63 iz 2010 pa prav tako pravi, da je dobro počutje živali vrednota Evropske unije. To je nekaj, česar ne smemo pozabiti, ne moramo pozabiti in vsi moramo ukrepati in zagotoviti, da tisti, ki si prizadevamo za spremembe, skušamo zagotoviti tudi soglase. Kako bomo torej te vrednote uveljavili? Tukaj imate prosojnico, ki govori o poskusih na živalih, pa tega ne slišimo prav pogosto. 2 odstotka od 11,5 milijona poskusov na živalih v EU se izvaja na izredno hud način. Še zelo veliko takih primerov poskusov imamo tukaj, jih je naštetih samo nekaj. In lahko vidite, da je električni šok, ki mu ne more žival uiti, naprimer, da naučijo Mm, žival, da si ne more pomagati. Potem stres imobilizacije za srčne težave, potem izčrpanje živali. Ti eksperimenti pogosto vzročijo bolezni ljudi. Morda boste pomislili, kako pa bodo živali povedali, kako se počutijo, kako merijo rezultate. To merijo z napravami, kot je kot so te. Torej, pomislimo na naše obveze za dobro počutje živali in napredujmo. Kajti direktiva piše, da je ključni cilj popolna zamenjava postopkov poskusov na živih živalih. Kaj lahko storimo, da bomo nadomestili te postopke? Lahko zagotovimo financiranje Omenjen je bil načrt Združenega kraljestva. Hvala lepa za to. To je načrt prek agencij, različnih agencij, kako bi razporedili sredstva. Kako bi potem organi, ki so odgovorni za živila in okolje, pomagali pri tem. To je resnično načrt, ki vključuje veliko agencij. In dosega tudi soglasje, osko soglasje, vendar pa to je soglasje, na, ki temelji na podjetnih priložnostih, da se premaknemo k novim tehnologijam. Zato, ker 95 odstotna stopnja na uspešnih zdravil je zelo velika cena za dobro počutje živali. Direktiva sama vsebuje tudi motivatorje, analizo projektov in eh, analizo za nazaj ko se potem lahko analizira, ali so projekti bili učinkoviti. Potem tudi tematski pregled, kjer komisija skupaj z akteri, to smo vsi mi, se lahko odloči o prednostnih nalogah za pregled in napredek. Imamo referenčne laboratorije Evropske unije, ki lahko pomaga nadomestiti poskuse na živalih in mandat tega laboratorija je bil leta 2010 razširjen vendar pa imajo potem svet odgovornost države članice, da ustvarijo, pa tudi drž, komisije, strategijo za nadomeščanje poskusov na živalih. In potem seveda mora nekaj storiti tudi znanstvena skupnost. Načrt v Združenem kraljestvu, ki sem ga omenila, vključuje tudi opombo, da včasih vlada v znanstveni sredini konzervatizem, tudi v revijah, znanstvenih revijah. To moramo, s tem moramo prelomiti, da bomo našli pot naprej. Hvala lepa. Rozpoczynamy wypowiedzi Pani. Hvala lepa. Prehajamo na prispevke poslancov. Prvi je gospod Kaputo, tri minute, izvolite. Až tri minute. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto uh, mi congratulo. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi rad podaril, da sem zelo zadovoljen, da je bila sprejeta ta pobuda, ker ima tudi precejšno družbeno pomembnost. Hvala lepa, gospe McIver, za to strokovno predstavitev. Mislim, da bi morali to tematiko resno in precej široko obravnavati, predvsem pa brez predsotkov. Obstajajo seveda nesoglasje tudi v znanstvenem svetu in to jasno kaže na to, da je res težko priti do učinkovite rešitve, ki bi zadovoljila raznolika stališča. Kadarkoli milijon evropskih državljanov podpiše pobudo, je Evropski parlament dolžan upoštevati njihovo mnenje, tudi pri sprejemanju odločitev. Ni enostavno zbrati milijon podpisov, tako da čestitam organizatorjem za vse delo, ki so ga opravili za vas trud. Dosegli ste uspeh, to je zmaga za vse evropske državljane, evropske institucije bi morale to pobudo tudi pozitivno sprejeti, zato ker s to pobudo kažemo, da lahko tudi državljani vplivajo na politično agendo na evropski ravni. Pogosto so državljani korak pred politiko. Torej, milijon državljanov, več kot milijon državljanov je komisijo prosilo, da razveljavi direktivo o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Od komisije zahtevajo, da predstavi nov predlog, ki bo prepovedal poskuse na živalih. In število podpisov kaže na to, da je ta tematika državljanom še posebej pri srcu z eh, etičnih in moralnih razlogov, pa tudi z vprašanja koristnosti tovrstnih poskusov. O tem so danes govorili tudi današnji gostje. Se pravi, kaj je s poskusi na živalih na medicinskem področju. Državljani želijo, da bi se zdravje in dobro počutje živali čim bolje zaščitila. Prejšnji, v prejšnji predstavitvi smo videli tudi prosojnico z grozljivimi posnetki. Upoštevati je treba tudi člen 13 pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija in seveda evropske institucije morajo sprejeti konkretne pobude in dati tudi odziv na to državljansko pobudo. Državljani so dali svoj predlog, ki bi moral iti v dve smeri. Kot prvo je treba zagotoviti večjo preglednost pri poskusih na živalih. Srednjeročno gledano pa bi se seveda morali bolj pogosto posluževati alternativnih metod, kot je rekla doktorica. Mislim, da bi morali vsi uporabniki poskusov na živalih morali posredovati več informacij glede vrst živali, ki jih uporabljajo. Poleg tega je treba državljane in vse deležnike obveščati o tem, kaj se dogaja v teh poskusih. Komisija bi morala razvijati tudi alternativne metode, že prej smo to slišali. Živalski model sam po sebi ni dovolj, ja 4 minute imam še malo, pa sem zaključil. Tam, kjer obstaja metoda, ki ne predvideva poskusov na živalih, bi jo morali vedno uporabiti če obstajajo alternativni viri oziroma sredstva, bi jih morali nujno uporabiti, tako da ne bi smeli znanstveniki in raziskovalci sami odločiti o tem, katero metodo naj uporabijo. Mislim pa, da bo zelo težko preprečiti poskuse na živalih. Strinjam se z gospod Makajvor, ki pravi, da bi morali vsaj poiskati alternativne načine, sicer ne vemo, o čem govorimo. Mislim, da bi morali vlagati več v to, da razvijemo nove metode, ki so skladne z sodobnim časom. To bi morala biti absolutna prednostna naloga. Hvala. Pan posel Kastado. Pan posel Kastado, bardzo proszę. Aldo. Posel Kastado. Grazie. Tra le tante... Hvala lepa. Obstaja veliko pomankljivosti pri tej direktivi, ki jih ni moč upravičiti. Uvaja se poenostavljen postopek, v okviru katerega lahko državlja, države za pet let podelijo dovoljenje za raziskavo, če je nek projekt omenjen kot ne preveč tvegan. Člena 40 in 42 v tem zakonodajnem aktu, torej v direktivi. Vendar v vseh teh upravnih postopkih nismo predvideli netehničnega povzetka poskusa. Namreč tu bi morali raziskovalci posredovati na anonimen način več informacij, na podlagi katerih bi mi preverili, kakšen je cilj projekta, kakšne živali se uporabljajo in na kakšen način. Mislim, da bi morale države članice to objavljati. Zato se očitno soočamo s pre problemom preglednosti. Ne vemo, kaj se dejansko dogaja v laboratorijih, Pogosto pride do škandalov zaradi nasilja nad živalmi, žal. Zato se moramo vprašati, na kakšen način nameravate ta problem odpraviti. Se vam ne zdi, da bi morali tudi uradne statistične podatke ustrezno prilagoditi, zaradi tega, ker se prepogosto uporablja poenostavljen postopek. Obstaja ogromno primerov, ki kažejo, da je res nujno, da čim hitreje odpravimo to direktivo oziroma jo spremenimo za vse državljane in za Evropsko unijo bi morala biti to absolutna prednostna naloga zaradi milijona dobrih razlogov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Demesmaker. Ja, thank you well. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa McIver, za zelo zanimivo predstavitev. Z moje strani bi se rad zahvalil avtorjem te pobude in jim tudi čestitev. Živali in ljudje so za me pomembni, prepričan sem, da znanost ne bi bila tam, kjer je brez poskusov na živalih, vendar pa poskušati moramo se jim izogibati. Dolgoročno jih moramo zamenjevati. Naj zastavim vprašanje, kar se tiče možnih učinkov TTIP-a. Dejali ste, da je varstvo živali, dobro počutje živali, ena od ključnih vrednot Evropske unije. TTIP bo imel posledice za živali, ki se uporabljajo v poskusih. Ta tip bi lahko imel torej tudi precejšen vpliv na to. Gre za čezatlantski sporozum, gre za harmonizacijo standardov in pravil, za spodbojanje delovnih mest. Poleg tega pa gre tudi za izogibanje podvojitev glede predpisov. Tako bi TTIP lahko prispeval k boljši uporabi teh treh rejev o katerih smo govorili. In potem bi se lahko izognili poskusom na živalih. Rad bi slišal vaše mnenje. Eleonora. Hvala lepa, gospa Eleonora Ebi. Si, grazie. Hvala lepa. Najprej bi rada čestitala vsem, ki so podpisali to pobudo Stop Vivisection. Upam, da bo komisija ustrezno odgovorila na to pobudo, da se ne bo zgodilo tako, kot se je pri pobudi za dostop do vode. Člen 16 direktive 2010 skozi 63 pravi, da žival, ki se je uporabila v enem ali večjih postopkov, se lahko uporabi tudi v nadaljnih postopkih, ker bo s tem škoda manjša. Ampak zanima me, zakaj ni omejeno število postopkov, v katerih se lahko žival uporabi, če gre za postopke, ki imajo blage oziroma zmerne posledice. V osmi prilogi direktive je govora o tem. Direktiva torej predvideva, da se na podlagi trpljenja živali tudi presoja, ali ima nek poskus blag ali zmeren. Učinek, torej na kakšen način žival fizično, psihično in sicer trpi. Zanima me, zakaj ne sprejmemo nove direktive. Nekje piše tudi, da bi lahko potepuške, mačke in pse uporabljali v raziskavah. Se komisiji ne zdi, da bi morali zapisati pisati tudi zgornje meje, ko gre za uporabo živali v poskusih. Ali res mislite, da s to direktivo lahko zaščitite dobro počutje in dobrobit živali, oziroma je to njen namen? Hvala. Klud Turms. Gospod Klud Turmes. Prezident. Hvala lepa, predsednik. Živali čutijo. In zato je teh 11,5 milijonov poskusov na živalih, ki jih še vedno izvajamo v EU, stanje, ki ga ne moramo več tolerirati. V zadnjih petih letih je to število poskusov bilo zmanjšano za pol milijona. To ni ravno navdušujoče. Zato pozdravljam to pobudo, kaj ti to kaže, da imate tudi politični pritisk, da lahko gremo dlje. To, kar ste dejali, kje se izvajo ti poskusi, to je zelo pomembno. Manj kot 10 odstotkov v regulativnih poskusih in več kot 90 pri biomedicini in podobnem. Mislim, da je točno tu potrebno začeti. Iskreno moram reči, gospod Tarabela se mi je zdel zelo čuden in tudi nekateri kolegi. Če... Mislim, da se mora opravičiti za svojo izjavo, ko je primerjal nekaj neprimerljivega. Äh, Komisija to pobudo jemlje zelo resno in pričakujem konkretne odgovore. To pričakuje veliko izmed nas, kar se tiče direktive 2006-63. Ne vem, ali bi jo res morali odpraviti, vendar pa jasno je, da je potrebno to direktivo izboljšati. Nadalje. Nadaljevati, nadaljevati z več sredstvi pri alternativah. Imamo pa še večjo težavo in sicer neustrezno izvajanje direktive o kozmetičnih izdelkih. Če smo prav obveščeni, se pa čujem predsednik, ostali so dobili več kot minuto več. Dovolite mi, da končam ta stavek. Vemo, da je v direktivi o kozmetičnih izdelkih veliko vrzeli, ki se izkoriščajo. Vprašanje za komisijo, kako lahko to uredimo, kajti to je težko razložljivo. In še vprašanje za vas. Govorili ste o konzervatizmu o, v skupnosti znanstvenikov. Kako bi lahko se jim zoprstavili? Hvala lepa. Duša vypovedi imeli či, ktorí koži... Ja, tle časa so imeli tisti, ki so predstavljali po dva odbora. Torej, dle časa so imeli tisti, ki so predstavljali po dva odbora. Naslednji je gospod Zulo. Hvala lepa, predsednik. Se bom kar navezal na argumente, ki smo jih slišali v zadnjih dveh panelih. Zadnja govornica je zaključila za izjavo, da lahko Evropo pozovemo, da začne podpirati raziskave na področju alternativnih rešitev. Slišali smo tudi, da se obstoječa pravila ne spoštujejo, tako pravijo panelisti. Formalno gledano torej obstajata dve možnosti, dve poti, dve izviri. Ampak tisto, ki smo do sedaj podpirali, je ena sama. Državljanom spoh nismo dali možnosti, da bi spodbujali alternativne rešitve. Manjka politične volje. Politične volje, ki bi gospodarsko, pa tudi normativno podpirala to drugo izbiro, Mi smo to v pogodbi o delovanju unije tudi natančno opredelili v členu 13. Tam govorimo o pomenu dobrega počutja živali. V zadnjih dnevih in tednih so svet, komisija in parlament opravljali tudi pogajanja o živalskih boleznih, ki so prenosljive tudi na človeka. Tam so se ukvarjali tudi z opredelitvijo dobro počutje živali skoraj da vse s tem v zvezi so črtali z dokumentov, ker se jim je zdelo nesmiselno. Zato me zanima, kdaj bo do na politični ravni upoštevali želje državljanov in dejansko oblikovali direktivo o dobrem počutju in dobrobiti živali. Poprosim našega eksperta. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajem našemu strokovnjaku oziroma strokovnjaki dni, gospe Matajev, izvolite. Right, thank you very much for all the Hvala lepa za vsa vprašanja in pripombe. Kar se napak v direktivi tiče, ki se jih ne da razložiti, da veliko jih je. Poenostavljen postopek, to je ena od teh. Potem dejstvo, da pri oceno projekta, če je po zakonu zapisano, da je potrebno test izvesti, je potrebno izvesti, čeprav obstaja alternativa. To je potrebno spremeniti. Konzervatizem. Na to sem vrnila kasneje. Kar se te tipa tiče, poskusi na živalih so zanimiva tema za te tip. Kar se tiče regulativnega testiranja, je to prednost velikih podjetij in korporacij, da zmanjšajo testiranje na živalih, ker to potem prihrani precej denarja, tako da je pritisk tudi tipo, da bi se zmanjšali poskusi na živalih. Vendar pa to se potem ne razširi tudi na zakonodajo o dobrem počutju živali. Naprimer, v ZDA miši, podgane in ptice nimajo nobene zaščite zakonske. To pa so živali, ki so najbolj izpostavljeni za poskuse. Torej, nasplošno je te tip grožnja na tem področju. Poleg tega pa smo videli napredek v EU, kar se tiče direktive o kozmetičnih izdelkih. Bojim se, da bo izguba demokracije zaradi te tipa zmanjšala našo možnost, da bi pripravili zakonodajo na podlagi kampanj javnosti. In potem ponovna uporaba, da, to imamo slabo zakonodajo. To je tako kot z varnostnimi klauzulami, ki bi dovoljevale za poskuse, ki so hujši, da bi bili izvedeni pod določenimi okoliščinami. Lobi industrije pa nosijo odgovornost za to pri pripravi direktive. Ne želijo si nobene prepovedi, želijo imeti priložnost, da gredo prek zakonsko dovoljenih zadev. To je seveda pomankljivost, napaka direktive. Kar se dobrega počutja živali, tukaj nimamo niti teh varnostnih klauzul. Čeprav bi sam mehanizem, ki bi to opravičeval, mora biti že prepovedojoč. Kar se tiče konzervatizma v znanstveni srednji, seveda bomo morali nadaljevati z dialogom, vendar pa skupnost za zaščito živali bo skušala poslati dosledno sporočilo komisiji, kateri so naši naslednji koraki za pomoč pri nadomeščanju poskusov na živalih in potem teh 95 odstotkih zdravil, ki potem ne pridejo na trg, kljub vsem testiranjem. Učinkovitost je potrebno dobro razumeti, kar se tiče zakonodaje za dobro počutje živali na splošno, pa tole, da če bi izboljšali varstvo živali, bi bilo to dobro. Imamo možnosti v obstoječi direktivi, vendar pa zagotoviti moramo, da bo direktiva v polni meri izvajana. In veliko odgovornosti za to nosijo države članice, glede načina, kako izvajajo določene procese, ocene projektov, če ocenjevalci menijo, da učinkovitost projektov ni stroškovno dobra, potem lahko ustavijo tak eksperiment. Če pa mislijo, da obstaja boljša znanstvena alternativa, kar se biomedicinskih raziskav je morda to lahko biomedicinska tehnologija, potem lahko enostavno zavrnejo nadaljevanje poskusa. Torej vse te izzive je potrebno združiti in potem prepovedati vse poskuse na živalih.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 pobudo državljanov ni znanost, temveč je komunikacija. Želeli smo dvigniti raven razprave z dobrega počutja živali na trajnost modela testiranja na živalih. In samo površinsko smo se danes dotaknili znanosti. Radi pa bi prosili Evropsko komisijo, da organizira znanstveno razpravo ko bi potem imeli 3, 4, 5 dni za razpravo o znanosti strokovnjaki z obeh strani, ne pa samo nekaj minut. Če tega ne bomo storili, če ne bomo imeli resne znanstvene razprave, bomo 1,17 milijonov ljudi razočarali. Razočarali bomo bolnike, ki želijo zdravila na podlagi personificirane medicine in ne testih na živalih. In tehnologija, primer botoksa, to si poznate, prvičem sem, da tega ne uporabljate, vendar pa to je botulin, strup, najbolj strupena snov. Vendar pa leta in leta je znanstvena skupnost dejala, da ne moremo nadomestiti miši za testiranje potentnosti botoksa. Samo zato, ker ima botoks torej tudi to kozmetično eh, komponento. Še tako smo potem kasneje lahko prepričali proizvajalca, kolegena v ZDA, da bi se dobiček lahko zmanjšal. In potem so čez noč nenavadno našli metodo za testiranje, ki ni uporabljala živali za najbolj strupeno snov, Torej, ovira ni znanost, ovira je komunikacija. Seveda gre za kompleksno sporočilo, tega nismo mogli sporočiti danes, ko so strokovnjaki imeli 10 minut, največ 10 minut. Potrebujemo resno znanstveno razpravo, kajti mislim, da bi lahko zmagali v tej razpravi. In ko se bo javno zavedla, da testiranje na živalih ni nujno zlo, to so nam leta in leta govorili, bomo lahko storili, kar je potrebno, kajti tehnologijo imamo. Potem je ono mnenje ne bo več toleriralo zla in ga bo odpravilo. Hvala lepa. Tako, s tem smo zaključili s tretjim krogom, s tretjim panelom, zdaj pa besedo dajem še gospodu Džanju Taminu, da nekako povzame celoto za tudi petih minutah. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta obsižna razprava, ki sicer ni prispevala k razrešitvi večine znanstvenih vprašanj, je vseeno osvetlila določene ključne probleme. Z vseh strani smo slišali, da poskusi na živalih niso dovolj napovedovalne. Se pravi, da niti ne moremo jamčiti tistega, kar od nas zahteva pogodba. Pri teh poskusih ne moremo zaščititi živali in s tem instrumentom ne prispevamo k boljšemu zdravju ljudi. Metoda je napačna. Ne gre za to, da bo smo z alternativnimi rešitvami razrešili vse. Napačno metodo uporabljamo, zato moramo nadomestiti. Ko se zauzemamo za odpravo te direktive, ne gre za enostavno črtanje te direktive. Nekateri ste rekli, ali je bolje, da imamo to direktivo ali ne v trenutnih pogojih. Ampak to ni problem, s katerim bi se morali ukvarjati. Vprašanje je, ali bi nam bilo bolje brez te direktive. Zgolj v primeru, če ne bi bilo več poskusov na živalih. Ampak naš problem je znanstvene narave, ni toliko vezan na dobro počutje živali. Mi moramo poskrbeti za instrumente, s katerimi bomo zaščitili okolje, potrošnike in tudi zdravje ljudi. Zato mi seveda ne želimo tega cilja doseči jutri, saj vemo, da obstajajo tudi tehnične ovire. Na podlagi izkušenj pa ugotavljamo, da je treba postaviti rok. Imamo rok v okviru obzorja 2020, ne vem. Takrat enkrat, kakšno leto gor ali dol. Želimo si, da bi dosegli napredek na področju raziskav, da ne bi več delali toliko poskusov na živalih, zato da bi poskrbeli za boljše zdravje ljudi. Na voljo imamo direktivo, ki po eni strani pravi, da je cilj te direktive ta, da se nadomesti živali pri poskusih, po drugi strani pa vseeno ta direktiva zagovarja poskuse na živalih z namenom, da se zaščiti javno zdravje. Bodi si bi ta direktiva morala podpirati eno ali pa drugo. Zato bi mi ta stavek najraje e črtali. V nekem razumnem, gotovem času bi morali začeti uporabljati nadomestne metode. Rekli ste, ali so te metode res možne nadomestiti vse trenutne metode. Če ne bomo dali na voljo ustreznih virov za raziskave, ne bomo dosegli ničesar. Če ne želite doseči rezultata, potem bodite samo pri miru, ne počnite nič in ta rezultat bo dosežen. Potrebujemo tehnične instrumente za dosego cilja. Na podlagi vsega tega, kar smo danes slišali, smo prepričani, da vsakič, ko se je skušalo najti metodo, ki ne bi bila z učinkovitega vidika toliko nadomestna metoda, ampak z vidika polučinkovite uporabe živali v poskusih, sredstev nismo dobili. Se pravi, gre za politično voljo ali je politična volja pripravljena dati na voljo ustrezna sredstva tem on tudi odgovoril na pripombe, ki so bile podane s tem v zvezi. V roku dveh let si želimo, da bi evropske institucije organizirale konferenco na to temo, zato da bi se lahko resno znanstveno pogovorili o teh vprašanjih, da bi upoštevali vsa stališča, razjasniti je treba stvari. Pripravili smo tudi dosje, kjer najdete tudi obsežen seznam literature, ki podpira naše argumente. To lahko najdete pred dvorano, dali bomo tudi na internet. To so podatki o znani znanstveni literaturi. Mi si želimo, da bi si resno izmenjali mnenje o tej tematiki, da bi predstavniki ene in druge strani imeli na voljo dovolj časa za to, da predstavijo argumente, da ne bomo predstavljali zgolj argumente, zakaj smo za in zakaj proti, to je premalo. To bi si torej želeli od komisije. Komisija želimo si, da bi v primeru, da obstajajo nadomestne metode za poskuse na živalih, morali te metode uporabljati obvezno in neprostovoljno. Poglejte si, kaj piše v četrtem členu. Tu ne gre zato da bi potrebovali novo direktivo za zaščito dobrega počutja živali. Obstajajo tudi smernice o kemičnih snoveh, torej rič, pesticidi, biocidi, potem so tu snovi, ki se uporabljajo kot dodatki hrani. Pri teh poskusih piše, da naj se uporablja živali. Nikjer ne piše, da če obstaja potrjena alternativna metoda, je to metodo treba obvezno uporabiti pa še validacija oziroma potrjevanje. Potrjevanje metod mora potekati na ustrezen način. Potrebujemo tudi ustrezne finančne vire za to. Na voljo imamo seveda različne organe na evropski ravni in tudi druge organe, s katerimi Evropska unija sodeluje na tem področju. Potrebujemo ustrezne finančne vire, kadrovske vire, znanstvene vire. Ne moremo pa dopustiti, da je metoda potrjevanja metoda, pri kateri bomo zgolj preverili, ali nek alternativni sistem tistemu, ki uporablja živali, prinaša enake rezultate kot poskusi na živalih. Na farmakološkem in toksikološkem področju imamo ogromno podatkov tudi o človeku. Žal, zaradi tega, kar so ljudje vse morali prestati. Na podlagi vseh teh podatkov pa tudi lahko preverimo, ali neka alternativna metoda deluje ali ne. Se pravi, ali prinaša takšne rezultate, kot so nam že znani pri ljudeh. Zato si želimo, da bi se pripravljalo tudi letno poročilo znotraj Evropske unije in sicer na temo uporabe alternativnih metod in modelov. Hvala. Proszę Państwa, padały tu często No, več različnih pogledov smo tu slišali, ampak mislim, da smo vsi imeli najboljše namene, to mislim najpomembno. Vsi seveda podpiramo, kar se dobre standarde za zagotavljanje dobrega počutja živali, enako velja tudi za pacijente in za možnosti, ki jih ponuja znanost in ki jih potrebuje znanost. Mislim, da je bila ta predstavitev zelo dobra. Mislim, da Evropska komisija si vse to zabeležila in odbor za okolje, ITRE, PETI bodo vsi verjetno imeli odziv na to razpravo. Hvala za to pobudo, ki nam je na novo ponudila v pogled v to tematiko. Zdaj pa še čas za stališče Evropske komisije. Pripričani smo, da bo Evropska komisija z določeno mero odprtosti in pa tudi glede tistih vprašanj, ki so pomeni v okviru obzora 2020, eh, tudi služila doseganju teh nalog, ki smo si vsi zastavili. Še enkrat hvala sem za to pobudo. Hvala tudi več kot milijonu evropskih državljanov in hvala tudi vsem organizatorjem. Gre za kar velik napor, zato vsekakor vse spoštovanje za upravljeno delo in tem mislim, da smo tudi uspešno zaključili današnjo predstavitev. Hvala vsem za sodelovanje in želim vam prijeten večer in eh, lahko obljubim, da se bomo k tej problematiki, ki je tako zelo pomembna, še vrnili. Hvala lepa.